Good afternoon, colleagues. Pozdravljeni, kolegice in kolegi. Sedite, prosim. Začeli bomo sejo, ki bo trajala do pol sedmih zvečer. Predsedovala bom, dokler ne pride naš predsednik. Prva točka na dnevnem redu je sprejetje dnevnega reda. Predlagam, da osmo točko preložimo, to je poročilo komisije, svetu in Evropskemu parlamentu in sicer o poročilu o oceni direktive o hrambi podatkov. O tem naj bi govorili danes popovdan. Namesto tega bomo imeli izjavo direk generalnega direktorja notranjih zadev gospoda Manservizija o prihajajočem sporočilu komisije v zvezi z pritokom migrantov iz severnoafriškega področja in kako okrepiti Frontex ter šengenski mehanizem. Se vsi s tem strinjate? Če nihče nima govorov, potem je dnevni red sprejet. Sporočil predsednika oziroma predsedujoče ni. Zato predlagam, da prejdemo na tretjo točko in sicer pooblastilo za trialog o predlogu proračuna za leto 2012. Kolegice in kolegi, začeli bomo s predstavitvijo komisije za osnutek proračuna za leto 2012. To je bilo objavljeno 20. aprila. V območju svobode, varnosti in pravice. Komisija predlaga povišanje za 17,7 odstotkov v višini dodelitev sredstev in 6,8 odstotkov pri plačilih v primerjavi z letom 2011. Sedaj dajem besedo predstavniku komisije, zato da nam poda nekaj podrobnosti o njihovem predlogu. Besedo bo potem dobila naša poročevalka, gospa Keller. Predstavila bo svoj osnutek mnenja o pooblastilu za trialog, ki bo junija, namen katerega je opredeliti prednostne naloge Evropskega parlamenta v zvezi z proračunskim trialogom. Na to pa bomo imeli razpravo. Najprej ima besedo torej predstavnik komisije. Gospod Muran, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča in gospa poročevalka in hvala lepa kolegicam in kolegom v odboru Libe, zato da ste dali možnost komisiji, da predstavi osnutek proračuna za leto 2012. Predlagam, da vam podam splošen pregled predloga komisije, pri tem pa bi izpostavil še posebej pomembna področja. Ko bom končal s predstavitvijo, bom s veseljem odgovarjal na vaše morebitne vprašanje. V splošnem lahko povem, da je priprava osnutka proračuna za leto 2012 potekala v okviru nične rasti človeških virov ter omejenih finančnih sredstev, zato da bi upoštevali trenutno težko gospodarsko stanje v državah članicah. preučili smo obveznosti za plačila in jih obdržali na minimumu. Moja predstavitev bo omenjena na oddelek 3a, to je svoboda, varnost in pravica, to pa predstavlja približno en odstotek osnutka proračuna za leto 2012 komisije. Torej, razdelek 3a predstavlja 1,3 milijarde evrov, skupnega proračuna, ki znaša 142 milijard evrov. Ne glede na to, da smo v gospodarskih težavah, smo v razdelku 3a videli visoko povišanje obveznosti za prevzem in sicer za 17,7 odstotkov, to pa predstavlja 1,3 milijarde evrov. S tem priznavamo, kako pomembno je to področje, še posebej v luči izvajanja štokholmskega programa. Obveznosti za plačila so se prav tako visoko povečale v primerjavi z letom 2011 in sicer za 6,8 odstotkov in to sedaj znaša 868 milijonov evrov. Za primerjavo, in to je zelo pomembno, 17,7 odstotkov in 6,8 odstotkov ta povišanja v zvezi z obveznostmi za dodelitev sredstev. To moramo primerjati s povišanjem samo 3,7 odstotkov za obveznosti in 4,9 odstotkov za plačila v proračunu komisije v celoti. Razdelek 3a je torej bil uvrščen med prednostne naloge in dobili smo več sredstev kot pri drugih področjih kar zadeva marže. Marža je razlika med skupnimi sredstvi za razdelek, naprimer razdelek 3a in finančnim programiranjem za 2007 do 2013. V osnutku proračuna za leto 2012 smo to upoštevali. Ta marža ali rezerva je lahko pomembna, če pride do najpredvidenih dogodkov, naprimer kakršna je kriza v Severni Afriki. Zato da je mogoče mobilizirati dodatna sredstva, če se za to pojavi potreba. Trenutna rezerva v tem razdelku je 65,6 milijonov evrov in to je više od indikativnega zneska, ki smo ga sporočili proračunski oblasti leta 2011. To povišanje za 39 milijonov v primerjavi s tem, kar smo predvideli januarja, prihaja predvsem zaradi tega, ker je proračun za Agencijo za informacijsko tehnologijo nižji od pričakovanega. Kar zadeva podrobnosti, zakaj smo razdelek 3a tako povišali, glede na to, da je gospodarsko stanje kakršno pač je. To povišanje odraža politični pomen področja svobode, varnosti in pravice. Večina povišanj je povezana z skladi v zvezi s solidarnostjo in upravljanjem migracijskih takov. To so tako imenovani skladi SOLID in še posebej sklad za zonanje meje, Evropski sklad za integracijo državljanov tretjih držav in Evropski sklad za uračanje. Če si ogledamo vsak sklad posebej, lahko vidimo, da so sredstva za sklad za zonanje meje više za približno 38 odstotkov v zvezi z sredstvi, in 16 odstotkov glede na plačila v primerjavi s proračunom za leto 2011. To pomeni, da je prišlo do povišenja za 95 milijonov evrov pri obveznostih za dodelitev sredstev in 27 milijonov evrov za plačila. V letu 2012 predvidemo, da bomo s tem skladom financirali nove dogodka nove razvoje na petih zelo pomembnih področjih, ki so prednostna naloga za Evropsko unijo. Prvič, vzpostavili bomo nacionalne sisteme in preizkusili združljivost teh sistemov z šengenskim sistemom SIS-2. Drugič, začeli bomo izvajati vizumski informacijski sistem VIS pri uh, prečkanju meja. Tretjič, bolj učinkovito bomo izvajali vizumski kodeks, ki velja od aprila 2010. Četrtič, uvedli bomo nacionalne koordinacijske centre in začeli izvajati nacionalne sisteme, zato da bo sistem za nazor evropskih meja začel delovati leta 2013. In še na koncu, petič, Zagotovili bomo najboljše naložbe, zato da bomo učinkovito preverjali meje, naprimer samodejni nadzor meja, ki se imenuje sistem ABC. Drugič. Obveznosti za Evropski sklad za integracijo državljanov tretjih držav se je povišal za 23 odstotkov pri dodelitvi sredstev in 5,1 odstotek za plačila. To pomeni, da je šlo za povišanje v višini 31 milijonov evrov za sredstva in 4 milijone evrov pri plačilih v primerjavi s proračunom 2011. Ta povišanja odražajo pomen na tem področju in izzive, ki jih predstavlja ta nova oblika solidarnosti med državami članicami, glede na to, da v Evropski uniji zakonito prebivajo migranti. Sklad bo prispeval k izvajanju nacionalnih strategij za vključevanje državljanov tretjih držav. Potreba potem, da bi še naprej izboljšali integracijski proces, je vsako leto večja. Leta 2012 smo imeli povišene sklade za usposabljanje in tako naprej, tako bomo pospešili popolno vključitev državljanov tretjih držav v Evropsko unijo. Tretjič. Obveznosti za Evropski sklad za vračanje so se povišale za 43 odstotkov za sredstva in 8,6 odstotkov za za plačila v primerjavi z proračunom 2011. Kaj to pomeni? To pomeni, da je prišlo do povišanja v višini 49 milijonov evrov v smislu sredstev in 6 milijonov evrov v smislu plačil. V tem letu bomo državam članicam pomagali pri integriranjem vračanju ljudi in hkrati bomo zagotovili skupna ukrepe držav članic. Tako bomo združili vire in sredstva ter strokovno znanje, zato bomo tudi prihranili. In še na koncu moram povedati, da pri obveznostih za dodelitev sredstev nismo povišali teh sredstev za Evropski sklad za begunce. Naša ocena za to temelji iz tiste v finančnih perspektivah. Zato je znesek za leto 2012 enak kot za leto 2011 upoštevati pa je treba, da to še vedno predstavlja povišanje v višini 38 odstotkov glede na to, kakšna je bila osnovna vsota leta 2007. In še naprej, druga povišanja, ki so vredna pozornosti, so vizumski informacijski sistem in preprečevanje boja proti kriminalu. Sredstva za to predstavljajo 38,7 milijonov evrov leta 2011, to pa predstavlja povišenje v višini 83 odstotkov pri sredstvih in 44 odstotkov za plačila v primerjavi s proračunom 2011. To predstavlja povišanje 17,5 milijonov pri sredstvih in 8,8 milijonov pri plačilih. Po sprejetju tega sistema v prvi četrtini leta 2012 bomo razvijali dodatne funkcionalne lasnosti. To zahteva vizumski kodeks, ki sem ga prej omenil, to pa je bilo sprejeto aprila 2010. Sprejemali bomo tudi prstne odtise za to, da bi sistem deloval še bolje. Program preprečevanja in boja proti kriminalu predvideva 8 odstotno povišanje, torej 9 milijonov evrov, ampak znižena so plačila za 10,6 odstotkov. Sčasoma nam je bolje uspelo ujeti razmerje med sredstvi in plačili v zvezi s tem programom. Zato so naše zahteve v zvezi s plačili za leto 2012 niže. Financiranje bomo uporabili za to, da bomo še naprej borili se proti korupciji, trgovini z ljudmi, otroški pornografiji, kibernetičnem kriminalu ter nezakoniti uporabi interneta. Kaj pa agencije, pravosodje in notranje zadeve? Leta 2012 bo razdelek 3A podpiral 8 agencij, Evropski institut za spolno enakost bo izjema, kajti to bo še vedno spadalo pod razdelek 1A v trenutnih finančnih perspektivah. Dve agenciji sta v začetku delovanja, sta šele novo ustanovljanje, torej urad za podporo azilu na Malti in agencija za upravljanje z velikimi informacijsko-tehnološkimi sistemi. Ti dve agencije oziroma druge agencije so že dobro utečene, Frontex, Europol, pra, Agencija za temeljne pravice, SafePol, Eurojust in Center za spremljanje drog EMCDDA, da bi vzpostavili ustrezne ravni financiranja za te agencije, je komisija preučila delovanje teh agencij, naprimer nobenih dodatnih zaposlitev za agencije, ki so dobro utečene, razen če so jim bile pripisane dodatne naloge in seveda sredstva, ki so jim bila dodeljena leta 2010 ter dodatna plačila. Torej, nobenih dodatnih delovnih mest ni bilo potrjenih, razen za tiste, ki so dobile nove naloge, naprimer SIPOL in Agencije za temeljne človekove pravice, ki sta v procesu reorganizacije. Prav tako je zelo pomembno, da so sredstva za Frontex v letu 2012 utemeljena na trenutnem mandatu. To je edina pravna osnova, na kateri lahko ta predlog podamo. Seveda lahko to spremenimo, če bo sprejeta ustrezna uredba, ki je trenutno v postopku sprejemanja. Če sklenem. V razdelku 3a Svoboda, varnost in pravica so sredstva visoko povišena, ampak to odraža, kako pomembno je to politično področje. Vseeno pa bi morali to povišanje ustrezno umestiti v kontekst. Ta razdelek je zelo pomemben, ampak predstavlja manj kot en odstotek celotnega proračuna za leto 2012. Predlagane prevzemi obveznosti so v skladu s tistim, kar smo poslali proračunskemu organu leta januarja letos in to temelji na proračunu za leto 2011 obveznosti za plačila so bila zelo natančno preučena in tudi omejena tam, kjer je komisija menila, da je to potrebno. V tem kontekstu vas lahko omenim, vas lahko upozorim, da če so plačila preniska tekom leta, lahko komisija okrepi posamezne proračunske vrstice v skladu z proračunskim mehanizmom, zato da je skozi vse leto na voljo dovolj finančnih sredstev. To je zelo pomembno, kajti razmerje med sredstvi in plačili v razdelku 3a predstavlja 64,7 odstotkov, to je skoraj 65 odstotkov in to je najniže razmerje od vseh razdelkov v proračunu 2012. Hvala lepa, s tem sem zaključil svojo predstavitev. Opravičujem se, da sem navajal toliko številk in odstotkov, ampak žal se temu ne moremo izogniti, ko govorimo o proračunu. Temu se pač ni mogoče izogniti. Seveda pa bom z veseljem odgovoril na vaša morebitna vprašanja. Hvala. Hvala lepa predstavnik komisije za predstavitev stanja v zvezi z osnutkom proračuna za leto 2012. sam sem prevzel predsedovanje odboru Libe. Opravičujem se za petminutno zamudo. Na poti iz Madrida je prišlo do zamude. Letalo je imelo zamudo. Vse vas lepo pozdravljam na tej seji. ta teden bomo prav gotovo veliko govorili o tem, kar smo slišali danes. Predsednik Obama je pred kratkim povedal, da je samo oklicani vodja teroristične organizacije Al-Kaida bil ubit v skladu z informacijami, ki jih je podala Obamova administracija. To je rezultat operacije, ki je bila izvedena v zadnjih 24 urah. Prav gotovo si bomo vsi prizadevali za to, da bi dobili čim bolj popolne informacije in podatke o tej zelo pomembni novici. gre za globalni boj proti vsem oblikam terorizma, še posebej proti tistim, ki ogrožajo človeštvo samo. To smo videli v Afganistanu, Pakistanu in Marakešu. To vključuje tudi žrtve med muslimani. mislim, da bomo lahko v razpravah v odboru Libe govorili tudi o tem. Ampak nadaljujemo z dnevnim redom. Sedaj pa dajem besedo poročevalki za to temo, to je gospa Franciska Keller in sicer gre za njeno poročilo po oblastilu za trialog o predlogu proračuna za leto 2012. Um, Hvala. Vračamo se k proračunu. To mnenje, kakor je povedal predsednik, zadeva pooblastilo za trialog, ne gre za številke, ne gre za spreminjanje številk, ampak gre za to, kakšne prednostne naloge in kakšne splošne smernice želimo videti v trialogu. Poskusila bom biti zelo kratka, kot je v moji navadi. Kaj sem tukaj zapisala? Po mojem mnenju bi moral proračun temeljiti na prednostnih nalogah območja svobode, varnosti in pravice, kakor so opredeljene v štokholmskem delovnem programu. Upoštevati pa moramo tudi, da smo v času gospodarske krize in da bi morali še posebej veliko pozornosti nameniti temu, da so sredstva porabljena modro in v skladu z našimi prednostnimi nalogami. Seveda pa je treba upoštevati tudi to, kar je komisija prej omenila, namreč da delo ustreza našemu odboru, čakamo pa tudi predlog komisije za naslednji večletni finančni okvir, ki ga bomo dobili junija in to bo imelo pomembno vlogo seveda tudi za odbor. Kaj si želimo v tem trialogu? Komisija bi morala vedno preučiti programe in projekte v smislu tega, ali lahko izpolnijo cilje, katerim so namenjeni in da bi o rezultatih obveščali tudi parlament. Zgleda, da je to vse skupaj zelo osnovno, ampak v prihodnih letih bi morali, po mojem, postopati prav tako. Predlagam tudi, da nekaj sredstev namenimo ne samo ali morda ne v celoti temu, da bi se borili proti nezakonitim migracijam, ampak da potrebujemo tudi zadostna sredstva za mednarodno zaščito in za ukrepe za vključevanje. Poleg tega predlagam, da bi agencije imele dovolj finančnih sredstev za izpolnjevanje nalog v okviru Lizbonske pogodbe in tudi nalog, ki jim jih nalaga štokholmski program. Po drugi strani mislim, da bi morali upoštevati tudi to, da je bil generalni direktor za svobodo, varnost in pravico razdeljen na dva dela in tudi to lahko ima svoje proračunske posledice. Mandat Frontexa je bil spremenjen in to bi bilo treba upoštevati tudi v novem proračunu. To vprašanje je omenila tudi komisija. Programi in projekti, ki še nimajo pravne osnove, prav tako ne bi smeli prejeti finančnih sredstev, ampak bi ta sredstva morali dati v rezervo. SIS 2, tudi tukaj predlagam, da bi denar ali precejšen del denarja za SIS 2 dali v rezervo, kajti SIS 2 še ne deluje. To je moj predlog za dialog oziroma trialog. Upam, da se s tem strinjate. Če ne, lahko vedno vložite predloge sprememb, če imate komentarje, bom seveda z veseljem govorila o tem z vami, neposredno ali na sestanku s poročevalci v Senci. 5. maja je rok za ložitev predlogov sprememb, maja bomo tudi o tem poročilu govorili, zato predlagam, da svoje predloge sprememb predložite čim prej. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Keller, za kratko predstavitev prednostnih nalog našega odbora, kakor je zapisano v vašem poročilu. Otvarjam razpravo, nekaj imen je že na seznamu, želi še kdo drug spregovoriti? Prva je gospa Gönc. <clears throat> Hvala lepa. Sem poročeval kosenci za socialiste in demokrate. V osnovi se strinjamo s poročilom gospe Keller. Mislim, da je bilo to povišanje, ki je bilo omenjeno načrtovanje, načrtovano vnaprej in to odraža, kako pomembno je to področje. To, so, to je področje pravosodja in notranjih zadev. Samo nekaj komentarjev kar zadeva financiranje Frontexa. Glede na nedavni mandat, vem, da sredstev ni mogoče povišati, vendar, če bomo spremenili mandat agencije Frontex, potem bo treba tudi sredstva spremeniti. Sredstva za prevzem obveznosti bodo morali biti višja. Strinjamo se tudi s prednostnimi nalogami, ki jih je omenila Franciska, ko govorimo o sredstvih za mednarodno zaščito in integracijo, to želimo povdariti, ne pa toliko boj proti nezakonitemu priseljevanju. Ta vidik zaščite bi morali povdariti. In še nekaj komentarjev, ker agencija IT še vedno ne deluje, potem bi lahko ta sredstva dali v rezervo. Enako velja za SIS-2, ki še vedno ne deluje. Upamo, da bo sistem SIS-2 začel delovati čim prej, zato da bomo lahko to rezervo, ta sredstva čim prej izkoristili. Mislim, da bi morali govoriti tudi o ocenjevanju pilotnih projektov. Morda bi bilo vredno uvesti nekaj novih pilotnih projektov in koliko so bili ti pilotni projekti uspešni in koliko si zaslužijo financiranje v letu 2012. Hvala. Thank you, Mrs. Hvala, gospod Gönč. Sedaj pa gospod Dias de Meras. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se s prednostnimi nalogami gospe Keller, kako nam jih je predstavila. Glede na to, da smo v času gospodarske krize, mislim, da smo ob enem tudi v času humanitarne krize. Zaradi tega smo videli zelo velik in močan val priseljencev in migrantov nedavno iz Libije govorimo o zelo visoki številki, gre za zelo, veli, zelo veliko ljudi in tega ni mogoče preprosto prevzeti, prezreti. Ena od prednostnih nalog, po mnenju Franciske, je mednarodna zaščita. Imam pa eno vprašanje. Glede na to, kar smo slišali pravkar, bo sklad za uračenje dobil 49 milijonov evrov več. To predstavlja 43 odstotno povišanje, tako v obveznosti za prevzem oziroma prevzemih obveznosti in plačilih. Glede na to, kar je pravkar povedala komisija, bo sklad za begunce za leto 2012 imel enako količino sredstev kot za leto 2011. Vse lepo in prav, spoštujem komisijo, vendar mislim, da bi tukaj morali biti previdni. Sklad za begunce bo imel torej enaka sredstva kot leto 2011, vendar vseeno je 38 odstotkov višji v primerjavi z letom 2007. Mislim, da komisija ne bi smela govoriti tako, to je samo slaba šala. Takšne primerjave niso primerne, ko govorimo o 38-odstotnem povišanju v primerjavi z letom 2007. Sklad za begunce bo enak kot leta 2011. Dobro, ampak še nekaj bi rad slišal od komisije. urad v Malti ste samo bežno omenili, številk pa niste navedli za ta urad. Ali bodo sredstva za ta urad vzeta iz sredstev za begunce, kakor je običajno. Hvala. Hvala lepa, še kdo. Members, Želi še kdo spregovoriti? Zastavite kakšno vprašanje? poročevalki gospe Keller, preden sklene razpravo. Naj predstavnik komisije poda odgovor na pravkar slišeno vprašanje, potem pa bo gospa Keller sklenila to razpravo. Thank you. Hvala. Upam, da sem si zabeležil vsa vprašanja. poskusil jih bom odgovoriti, oziroma odgovoriti po vrsti. Frontex. Strinjam se z pripombo glede na to, kdaj bo sprejeta nova pravna osnova, potem bomo predlagali ali spremembo obstoječega proračuna ali spremembo v proračunu za leto 2012. Komentar, da bi morali upoštevati potrebe vključevanja ali integracije. Kako sem povedal v svoji predstavitvi, mislim, da ukrepi, ki se izvajajo in dodatna finančna sredstva, ki so na voljo na tem področju, kažejo, kako pomembno je to področje za komisijo. Kar zadeva rezerve, agencija IT, upamo, da bo začela delovati sredi leta 2011. SIS-2 pa naj bi začel delovati leta 2013. Vendar to so tekoči projekti in videli bomo, kdaj bodo doseženi mejniki, kako je bilo oktobra lani, seveda pa bomo takoj poročali parlamentu. Kar zadeva humanitarno krizo, moj generalni direktorat bo, oziroma moj generalni direktor bo spregovoril pred vami danes. Popovdan komisija se zelo zaveda, da se je treba odzivati in da se je treba odzivati hitro. Zato sem omenil rezerve za 2012 precej hitro. Že sedaj V letu 2011 smo zagotovili ustrezna finančna sredstva za to, da pomagamo italijanom in maltežanom. Moj generalni direktor pa bo prav gotovo povedal več v zvezi s tem. IASO, tista agencija oziroma urad na Malti. Financiranje je ločeno, to ne prihaja iz sklada za begunce in proračun v letu 2012 je 10 milijonov evrov. Ob tem je treba upoštevati, da agencija šele začenja z delom, zato se bo financiranje povečano z 3 milijona 2010 na 8 milijona 2011 in 10 milijona 2012, ko bo začelo delovati na stopni dobro utečene agencije. Kar zadeva komentar o Evropskem skladu za begunce, Prav gotovo nisem, da bi vse skupaj izpadlo kot slaba šala, ampak v trenutni finančni perspektivi, torej 2007 do 2013, so sredstva namenjena temu zelo pomembnemu skladu višja za 38 odstotkov. Seveda pa je treba jasno navesti, da povišanja iz leta 2011 na 2012 ni bilo. Ohranili smo status quo. Hvala. Hvala lepa za to razlago. Zdaj pa bo razpravo sklenila naša poročevalka gospa Keller. Hvala lepa, hvala lepa za vse pripombe. Eh, zelo soglašam z nekaterimi in mislim, da lahko jih zajamemo tudi v poročilu. Skušali bomo torej se uskladiti in eh, vključiti predloge spremembe, ki jih želim uložiti. Hvala lepa. Thank you. Thank you. Hvala. Potem pa lahko rečemo, da smo s tem sklenili to razpravo. Prehajamo na naslednje točke in sicer naj povem, da eh, rok za uložitev predloga spremembe, predlogov spremembe eh, je 5. maj do 12. ure. 5. maj ob 12. uri. Glasovanje pa v odboru Libe bo potekalo 24. maja in 25. maja. Torej, glasovanje potem v odboru za proračun bo lahko potekalo sredi junija. Tako kot lansko leto, odbor za proračun nas je naprosil, da posredujemo tudi predloge, kar zadeva prilotne projekte. Rok za to je določen na datum 27. maja do 12. ure. Več informacij boste prejeli po elektronski pošti. To je vse, kar zadeva to točko. Prehajamo na naslednje točke dnevnega reda in sicer na točko 4. Dovolite najprej, da vam povem, da Eh, se bodo zvrstile točke 4, 5 in 6. Eh, točka 6 zadeva tudi elektronsko glasovanje, torej eh, prosim vas, da preverite, da imate sabo elektronske kartice. Tisti, ki tega nimajo, naj poskrbijo, naj naprosijo nekoga, da jim prinese elektronsko kartico. Prehajamo zdaj k točki 4 dnevnega reda. Vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šenskenskega pravnega reda. Kot vemo, imamo tukaj poročevalca gospoda Koeja, ki bo eh, predstavil predlog poročila, osnutek poročila. In eh, sicer to na podlagi tudi že dveh predhodnih izmenjav mnen, ki so potekale v odboru Libe januarja in marca. Najprej bom predal besedo našemu poročevalcu, na to pa bomo Eh, prisluhnili predstavnikom komisije in sveta, na to pa bodo lahko ostali člani odbora prevzeli besedo zanima nas slišati, so, kateri so dejansko teme, eh, zaradi katerih se nekatere države članice in komisija nasprotujo, kar zadeva tudi izbor, eh, izbor pravne podlage. Tukaj gre pravzaprav za eh, odločitev v zvezi z 70. členom eh, torej pogodbe o delovanju Evropske unije in eh, na podlagi podlagi tega člena dejansko bi bil parlament izuzet iz postopka odločanja. Predajam besedo gospodu Koeju. Hvala lepa, predsednik. Začel bom z nekom, nekom, nekim vprašanjem. Torej, ta parlament je zavrnil neko pobudo Evropske komisije iz eh, številnih razlogov, eh, torej zaradi eh, bodi si vsebinskih razlogov, ampak tudi zaradi pravne podlage, ki jo je predlagala Evropska komisija ki je eh, zanikala temu parlamentu pravico do soodločanja. Zahvaljujemo se eh, trenutnemu komisarju oziroma komisarski gospe Malstrom, ki je predstavila nov, nov predlog, ki predvideva postopek soodločenja, torej vključevanje Evropskega parlamenta. Po našem mnenju je to bil ustrezni korak. Evropska komisija je torej prisluhnila našim besedam, ko smo eh, dejansko poudarili dejstvo, da takrat, ko govorimo o šengenski varnosti in sistemom, sistemu, vse evropske institucije bi morale biti vključene. Ehm, deležni smo bili podpore eh, Danske, eh, Slovaške, Finske, Slovenije in Nizozemske in sicer sem eh, razočaran, kajti to pobudo so spremljali tudi Irska, mm, Združeno kraljestvo, Švedska, Španija, Avstrija. Belgija, Luksemburg in Grčija, se pravi 13 od 27 držav članic. Torej 13 držav članic meni, da pravna podlaga mora biti, tako kot ste vi pravilno povdarili, da mora biti torej pravna podlaga 70. člen in sicer da mm, pri tem Evropski parlament ne bi smel biti soudeležen uh, 13 eh, držav članic pa ne more odločati v zvezi s tem vprašanjem. Kajti Dvoje se lahko dogodi. Prvi scenarij. Evropska komisija lahko umakne svojo pobudo in predloži novo pobudo in sam si nadejam, da Evropska komisija tega ne bo storila oziroma svet, to je drugi scenarij, svet potrebuje soglasja za to, da lahko spremeni pravno podlago. 13 držav članec od 27 ni dovolj za to, da to stori Evrop, eh, eh, torej ministerski svet ampak dejansko 13 držav članic je pripravljenih se boriti za nekaj za neko stališče. In torej uh, mislim, da, mislim, da to ne bo zagotovilo ustrezne stopnje sodelovanja med svetom in Evropskim parlamentom, zato da ustvarimo nov sistem za ocenjevanje šengenskega režima. Mi pa potrebujemo sodelovanje, kajti potrebujemo nov sistem za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda, nov sistem torej za ocenjevanje šengenskega režima. Mora biti bolj skupnostno naravnan. Uh, potrebujemo torej vključevanje vseh institucij in torej tukaj ne sme. Eh, Se ne smemo opredeliti zgolj za medvladni pristop. Potrebujemo tudi večjo preglednost, kar zadeva ta sistem ocenjevanja. Se pravi, da potrebno je obveščati tako svet kot parlament, kar zadeva eh, izid inšpekcijskih eh, obiskov in kar zadeva tudi priporočila komisije v zvezi s tem. Potrebujemo mehanizem, ki naj zagotovi večjo stopnjo sodelovanja, tako da pride do ravnotežja med komisijo in državami članicami, kar zadeva njihovo sodelovanje, tako da pride tudi do polnopravnega sodelovanja evropskih in nacionalnih strokovnjakov, po mojem mnenju bi morali uporabljati bolj učinkovito sredstva in sicer tako, da v večji meri vključimo Frontex in eh, njegove izkušnje, kad zadeva analizo tvegan in potrebujemo torej tudi manj težke ekipe, torej bolj učinkovite ekipe in potrebujemo tudi nek mehanizem, ki naj bo strožji, ki naj bo bolj dosleden in torej uh, zato, da ugotovimo, kolikšna je stopnja izpolnjevanja uh, pravil in zato tudi, da uh, tudi odpravimo občutek, da je uh, možno se izogniti morebitnim kaznim uh, v primeru nespoštovanja pravil. Uh, zelo nasprotujem tudi a, ideji dveh zamisli, dveh standardov. Ne smemo imeti a, posebnih pravil za države, ki so kandidatke za vstop v šengenski sistem in posebna pravila pa za tiste, ki so že članice šengna. Se pravi, da. Želim povdariti, da večina tega odbora uh, nasprotuje dvojnim merilom. Zaradi tega Jaz ne podpiram zamisli, da bi imeli dvojnega pristopa, da bi imeli dve obliki ocenjevanja. En sistem ocenjevanja za kandidatke in en sistem ocenjevanja za države članice. Pravila morajo biti enotna in vsi se morajo držati istih pravil in istih meril. In eh, ne nazadnje, gospod predsednik, mislim, da ne smemo hoditi po poti, po kateri smo hodili v zadnjih letih. Naj povem drugače. Torej, v preteklosti smo preverjali, ali država, država kandidatka spoštuje pravila samo v trenutku, ko se želi vključiti, na to pa pozabimo na to spoštovanje, ko je država že postala kandidatka. Torej, a, novi sistem ocenjevanja, novi skupnostni pristop mora biti eh, sposoben ocenjevati ali države, ki so že v Schengnu, ali te države spoštujejo šengenska pravila. In če tega ne počenjajo, potem mora biti predviden določen mehanizem, ki naj se izvaja za to, da pride do popravkov in če ti problemi še vedno obstajajo, potem je treba prejiti k kaznim. K kaznim. Mislim, da moje poročilo ni dokončno poročilo, ni dokončen dokument. Sklenili smo, da pospešimo predstavitev poročila iz institucionalnih razlogov, ki so povezani z točkami, ki se jih omenjal na začetku. In sicer Evropski parlament mora začeti ta postopek, so odločanje za to, da posreduje določeno sporočilo svetu. Svet bo imel pomembno srečanje jutri in parlament je že danes začel razpravljati o tej zadevi z predlogom konkretno pred sabo. Torej, nočemo čakati, zaradi tega smo pospešili pospešili vse postopek. Vem, da moje poročilo ni uh, popolnoma dodelano besedilo, nikoli ne bo, ampak eh, upam, da z a, eh, tem mesecom, mesecem, ki ga imamo še pred a, nami, torej to je čas, a, ki ga bomo imeli na razpolago za uložitev predlogov sprememb. A, torej da v tem mesecu bomo imeli dovolj časa, da zberemo predloge spremembe, da izpilimo besedilo poročila na a, zelo resen način. Prav gotovo lahko pride še do mnogih izboljšav a, v tem a, zadnjem mesecu. Se, v katerem se bomo posvetili temu poročilu, ampak želeli smo to predstaviti že zdaj zaradi institucionalnih razlogov, ki sem jih navedel na začetku. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev tega osnutka poročila. Zdaj pa bomo prisluhnili komisiji. Gospa Monika Moshammer, imate besedo, izvolite. Hvala lepa. Naj se toplo zahvalim poročevalcu za njegovo poročilo. Ne dogaja se zelo pogosto, da a, poročevalec a, se zahvali komisiji za predložitev določenega besedila, torej popolnoma podpiramo tudi in stojimo za tem besedilom. Veliko a, predlogov sprememb je zajetih v vašem besedilu, kar bo okrepilo celoten mehanizem in na tem moramo delati, zato da izboljšamo celoten mehanizem, zato da bomo imeli delujoči sistem. Prav gotovo se zavedamo, da a, seveda ne moramo kar tako vključevati posameznih predlogov spremembe, kar pa zadeva pravno podlago. Ne mislim, da komisija namerava, tako kot ste vi rekli, da umakne predlog, kar zadeva pravno podlago. In torej mi bomo ustrajali na členu 77, kajti mislimo, da to je ustrezna pravna podlaga. In um, sicer bomo vseeno poskrbeli za polno udeležbo in sodelovanje Evropskega parlamenta in bomo poskrbeli za soodločanje in v zvezi s tem se bomo posvetovali svetom, zato da bomo polno izpolnili te predpise. Hvala lepa. Zdaj pa predajamo besedo gospodu Janušu Cacuri v imenu sveta. Noš, Hvala lepa, gospod predsednik. Čisto na kratko. Želel bi vam predstaviti neko kratko sporočilo v imenu mađarskega predsedstva, kar zadeva stanje razprav v zvezi z to uredbo. Predlog, osnutek uredbe je v postopku razprave na ravni eh, delovne skupine za šengenski, šengenski sistem. Eh, torej, ta te, o tej temi je ta od, skupina že eh, obravnavala januarja in aprila. Poglobili smo se v to razpravo in upoštevali predloga različnih držav članic. Poleg tega določeno število držav članic je postavilo določena vprašanja v zvezi z strateškimi vidiki, ki so povezani s samo, samim besedilom uredbe. V splošnem lahko rečemo, da države članice podpirajo teženja k temu, da bi ti ukrepi postali bolj učinkoviti kljub temu, kar zadeva porazdelitev pristojnosti in kar zadeva druge vidike, je prišlo do predlogov sprememb. Kar zadeva vprašanje strateških, ki so povezane z strateškimi vidiki, Vse to je tesno povezano s pravno podlago eh, osnutka uredbe. Aprila smo se posvetili ravno vprašanju pravne podlage tega osnutka in ob tisti priložnosti smo tudi prisluhnili mnenju pravne službe sveta. Velik eh, del držav članic vključno tudi za pravno službo sveta, eh, Zatrjujejo, da kar zadeva pravno podlago za ta predlog, za ta osnutek uredbe, torej da kar zadeva pravno podlago, bi bilo zaželjeno, da bi se odločili za 70. člen, eh, kar zadeva pogodbo o delovanju Evropske unije in da bi eh, se raje odpovedali 77, eh, 77. členu. Imamo tudi besedilo pravne službe sveta v zvezi s tem in mačarsko predsedstvo meni, da dejansko na, prav, na podlagi tega mnenja pravne službe bomo lahko še dalje razvijali trenutno razpravo in 30. maja ob eh, naslednji seji eh, odbora oziroma delovne skupine bomo razpravljali o tem vidiku in takrat bo prišlo do izoblikovanja stališča sveta. Hvala lepa, gospod predsednik. Thank you. Hvala lepa. Zdaj pa odpiram razpravo v zvezi z tem osnutkom poročila in v zvezi s predstavitvijo gospoda Koeja. Najprej predajam besedo gospodu Ensiju. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să salut. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej naj uh, sprejmem z zadovoljstvom poročilo gospoda Koeja, gre za uravnoteženo besedilo, ki izboljšuje stališča komisije. Najprej naj povem, da eh, s tem eh, poročilom odpravljamo probleme dvojnih meril in dvojnih pravil, ki se uveljavljajo za recimo za države, ki so zdaj članice šengenskega prostora in za države kandidatke. Imeti dvojna merila z različnimi pravili eh, je prava diskriminacija. Tudi mislim, da vključevati oblasti, ki so zadolžene za zaščito podatkov na evropski ravni in na nacionalni ravni, je zelo dobra zamisel. Mislim, da te, ti organi imajo obširne izkušnje na tem, na tem področju in pozdravljam tudi vključitev člena, ki zadeva vključevanje Frontexa eh, kot podporo za vse države, ki imajo težave z izvajanjem šengenskega pravnega reda. Kar se zadeva duha a, eh, evropske solidarnosti, mislim, da to mora prevladati. Države, ki imajo težave, morajo biti deležne pomoči. In ne na zadnje, mislim, da vsi kriteriji iz šengenskega prava je potrebno spoštovati. In eh, glede na to, da obstajajo določene države, ki niso sposobne izpolnjevati vse obveznosti, samo takrat bi moralo priti do določenih eh, oblik kaznovanja. Kaj zadevovanje novih meril za ocenjevanje, tako kot je povedal gospod Koejo, tudi sam mislim, da ta odločitev je modra, je pametna in eh, dobrodošla. torej eh, nova merila kot tudi stopnja korupcije oziroma stopnja organiziranega kriminala. Eh, ti kriteriji pa se mi ne zdijo zelo konkretno izvedljivi. Nemogoče je izmeriti stopnjo korupcije na objektiven način v določeni državi. Drugi vidik, ki se mi zdi pomemben in ki ni eksplicitno zajet v poročilu, zadeva preglednost. Rad bi vložil predlog spremembe ravno v zvezi s tem, kajti mislim, da Evropski parlament ima pravico, da prejema informacije v zvezi z temi, s temi ocenjevalnimi postopki, ki jih izvajo evropski organi. Ob zaključku bi želel povedati, da ta nov sistem ocenjevanja bi e, dejansko bil zelo velik korak naprej v primerjavi z starim sistemom. Na tak način bomo lahko bolje obvladovali šengenski prostor in bomo vsaki državi članici dopovedali, da nosi konkretno odgovornost in mislim, da to bi bila dobra zamisel, ko bi vključili pri tem tudi e, agencijo Frontex. Ob koncu bi želel dati tudi neko pripombo v zvezi z nedavno posredovanim dopisom strani Francije, Francije in Italije Evropske komisije. Eh, torej, eh, nevarnosti, ki so povezane z. Ne, za nespoštovanjem varnostnih eh, sistemov. S temu se je treba absolutno izogniti po vsaki ceni. Poročilo gospoda Koeje je sicer že eh, kar eh, ambiciozen in prinaša določene rešitve na vse probleme, ki, katerih se dotikata ta dva dopisa. Torej, če države članice so vključene v ocenjevalne postopke in če agencija Frontex pri tem odigrava večjo vlogo, potem bi lahko že našli določene odgovore na vprašanja, ki so izpostavljena v pismu, ki sta ga posredovali Francija in Italija. Poleg tega bi, bilo, uh, bi morali tudi predvideti samo izjemoma možnost izstopa iz šengenskega prostora. Uh, Eh, torej zapiranje meja ne sme, piti, ne sme postati redna praksa strani določenih držav. To bi bil korak nazaj v primerjavi vsem tem, kar je bilo storjeno doslej v Evropski uniji. In poroč, to poročilo sicer ni na nikakršen način povezan s postopkom vstopanja Romunije in Bolgarije v šengenski prostor. Ta postopek vstopanja ne sme biti izpostavljen novim zunanjim vplivom. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa, gospo, gospa Weber, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Spregovorila v, bom v imenu gospe Latvrn, ki je poročevalka v senci v imenu uh, skupine Alde. Zelo se, Iskreno se zahvaljujemo gospodu Koeju, ki ga polno podpiramo, kar zadeva um, besedilo, ki je bilo predloženo. Uh,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 Iz celotnega poročila izhaja, da to, kar predlaga, je celostno, pregledno in rigorozno. Popolnoma soglašamo za mislijo, da a, razpolagati z dvojnimi standardi je nespremljivo, temu se moramo izogniti, kajti to je nespremljivo in diskriminatorno. Sara Latford se želi zahvaliti predlogu gospoda Koeja, ki predvideva tudi delno sodelovanje Irske in Združenega kraljestva sredstva pri tem postopku. Zato, da bodo, bosta tudi ti dve eh, državi ocenjeni, kar zadeva policijsko sodelovanje, kar zadeva sisirene in varstvo podatkov. To bo gotovo dobrodošlo in koristno. Kar zadeva pravno podlago, videti je, da eh, bitka med svetom in Evropskim parlamentom eh, še poteka in res ne vem, kdaj bo zaključena. Zelo težko mi je razumeti, zakaj je vlade držav članic Evropske unije se tako zelo bojijo svojih državljanov in predstavnikov v Evropskem parlamentu. parlamentu. Res, iz političnega zornega kota, pustimo ob strani politično podlago, ampak z političnega zornega kota tega res ne razumem. Torej, moramo zato dati zelo jasen znak strani Evropskega parlamenta, da tukaj ne gre za to, da, da si mi želimo biti v postopku soodločanja, ampak moramo biti vključeni v ta postopek soodločanja in to mora biti tudi razvidno iz stališča komisije. Uh, če bo komisija še ustrajala na tem, da ohrani pravno podlago, ki jo je doslej predlagala. Hvala lepa in mislim, da to je sporočilo, ki ga mora posredovati parlament. Hvala. Hvala lepa, gospod Ulčev. Zdaj ste vi na vrsti, ne, niste zaprosili za besedo, ne, v redu. Mrs. Stanoka. Gospod Stano, gospa Stanoka. Yes, thank you, chair. Uh, Hvala lepa, predsednik. Čisto na kratko, kaj ti to, kar sem slišala nedvojno, izboljšuje eh, predhodni eh, predlog in eh, je, to besedilo je deležno široke podpore različnih političnih skupin. Tudi moja skupina podpira ta stališča. Dejansko tudi mi podpiramo spremembo pravne podlage, želimo si, da je parlament soudeležen, nimamo veliko več dodati, ampak ob upoštevanju tega, da bomo glasovali tudi sveda kar zadeva vstop Bolgarije in Romunije v šengenski sistem, želim povedati, da nasprotujemo tudi mi dvojnim merilom, tako kot je tudi povdaril gospod Koejo in nekateri drugi predgovorniki. Mislim, da je to pomembno tudi za trenutne, trenutna pogajanja in torej, zahvaljujem se še enkrat gospodu Koejo. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Jotova, izvolite. Merci, monsieur le président. Tudi hvala lepa, predsednik, naj se zahvalim gospodu Koeju za njegov osnutek poročila, ki zadeva vzpostavitev ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Eh, torej, tukaj gre za svobodni, svobodno gibanje ljudi. Popolnoma soglašam, da moramo imeti enotna pravila za vse države članice, zato da ne pride do dvojnih meril. Eh, Evropska komisija bo odgovorna za, za vsa ta ocenjevanja in komisija bo morala posil, pošiljati bolj pogosto svoje sporočila, bolj pogosto kot samo vsakih pet let. Mm, seveda moramo upoštevati tudi trenutne razmere v Evropi. Današnja razprava vsekako mora eh, nas opozoriti na nekatere vidike, na katere potrebujemo odgovor. Prvič, sporočilo, sporočila komisije morda niso več aktualna. Danes govorimo o novem mehanizmu za ocenjevanje eh, izvajanja šengenskega pravnega reda. In kaj želi torej storiti komisija, eh, kar zadeva tudi spremembe šengenskega pravnega reda? šengenskega pravnega reda, kar bi moralo biti predloženo v naslednjih eh, tednih in kako bo odbor Libe se odzval na te morebitne spremembe. Kaj pa države članice, ki bodo eh, dejansko prizadete z temi spremembami? Ko govorimo o vstopu Bolgarije in Romunije v šengenski prostor, potem imamo občutek, da vedno večje število držav članic želi povezati vstop v šengenski prostor z tudi nekimi novimi mehanizmi sodelovanja. Ne razumemo pisma, ki so ga, pos, ki ga, je, ki so ga posredovali danski kolegi, v katerem eh, prosijo svojo vlado naj ne podprejo Romunije in Bolgarije na eh, seji sveta. Mislim, da bi morali morali razviti bolj konkretno razpravo v zvezi s to točko. Te razmere postavljajo splošno vprašanje, kako prihodni mehanizmi za ocenjevanje izvajanja Schengna, eh, kako bo eh, se, to, se bo to razvijali, če bomo vsakič zavrnili nova merila. Eh, Bolgarija in Romunija izpolnjujeta tehnične merile in to pomeni, da sta obe državi pripravljeni za vstop v šengenski prostor, tako kot se je dogodilo prejšnji širitvi. Nedvomno seveda, če bomo uveljavljali iste, ista merila. Če pa temu ne bo tako, potem bomo uveljavljali dvojna merila. Mislim, da pravila novega mehanizma je treba sprejeti tako, da bodo veljavljena enakopravni podlagi za vse države članice, eh, toliko bolj, ker predstavnik, kot predstavnica evropskih državljanov mislim, Upam, da bomo imeli jamstva za identična pravila za vse države članice. Zato je bistvenega pomena, da Evropski parlament sodeluje v postopku soodločanja, zato da bo lahko vzpostavil dober mehanizem, ki naj deluje pozitivno in v korist Evropske varnosti. Ampak v v času trenutne krize ne potrebujemo Evrope dveh hitrosti. Naše sporočile mora biti kategorično. Države kandidatke postanejo članice šengenskega prostora, ko izpolnjujo tehnična merila. Edini razlog za to, da bi odložili vstop Romunije in Bolgarije v šengenski prostor, eh, je lahko samo politične narave in torej to spada v pristojnosti sveta, ki bo moral vsekakor utemeljiti svoje, svoja stališča če pa menimo, da tehnična pravila niso dovolj in da obstajajo nove potrebe, potem je nujno, da se to pove jasno. Vsekakor pa ne smemo uh, pomešati obeh vidikov, uh, torej novi mehanizem in pa kriterije za vstop Romunije in Bolgarije. Hvala lepa, gospa Jotova, gospod Papa Nikolao, vi ste na vrsti. Hvala lepa. Kolege pred menoj so pravzaprav povedali že vse. Rad bi se zahvalil gospodu Koelju, poročevalcu. Kaj ti, to je zelo uravnoteženo poročilo oziroma osnutek. Zelo uravnotežen osnutek tega mnenja. Želel pa bi nekaj dodati k njegovemu mnenju. V zvezi s petimi državami, ki so postale 13 držav. Že prejšnji teden sta, šp, sta Francija in Italija dejali, da smo Schengen ravno zato ustanovili in da moramo zato prevzeti tudi odgovornost. Želimo učinkovite ocene, želimo napredek, kjer smo tudi izdelali točke, želimo urediti tehnične vidike, zato da bomo lahko odpravili skrbi ugodnosti. Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje doživljali velik pritisk. Zato je treba šengenski pravni red zaščititi in okrepiti. zato se pridružujem mnenju kolegov. Gospa Nedelčeva, Hvala, predsednik. Preden eh, začnem, naj postavim vprašanje. Zakaj nimamo uh, tolmačenja v bolgarščino? To ni prvič, kar se dogaja in mi, uh, predstavniki Bolgarije, bi si želeli spregovoriti v svoji materinščini, glede na to, da pač se je treba priznati iste pravice vsem. To, da naj se povrnem k sržu razprave. Najprej naj čestitam gospodu Koeju za njegov osnutek poročile. Mislim, da je izredno relevantno delo, to, kar nam je eh, predstavil in dejansko izboljšuje naknadno besedilo komisije. Tudi mislim, da trenutni sistem za zagotavljanje dobrega delovanja šengenskega režima eh, tirja dodatno prilagojevanje in posodabljanje in pri tem želim izpostaviti tri točke. Ampak najprej naj pritegnem pozornost na neko nevarnost v današnji razpravi in sicer možno je, da, ker zadeva Romunijo in Bolgarijo, Rosario eh, dejansko eh, v zvezi s tema dvema državama eh, razprave o pravilih za šengenski režim, režim so povezane z in pogojujo tudi vstop teh dveh držav v šengenski prostor. V resnici pa upam, da današnja razprava ne bo privedla do dodatnih zahtev za vstop Romunije in Bolgarije v šengenski prostor, kajti tukaj govorimo o merilih, ki bodo veljala za vse, ampak ti, ta merila pa ne smejo veljati tudi a posteriori za držav države, ki ehm, pač šele vstopajo v ta sistem. Vsekakor eh, zaupam, eh, prepričana sem v sistem eh, vzajemnega zaupanja, zato da bo lahko šengenski prostor deloval. Potrebno je tudi, da zagotovimo nek sistem z merili in pravili, ki naj veljajo za vse. In to zaupanje, o katerem sem ravno kar spregovorila, to zaupanje bomo zagotovili samo, če bomo razpolagali vsi z enotnimi pravili in z enotnimi merili za ocenjevanje. Torej, eh, zaradi tega sicer podpiram eh, predlog spremembe 5 in 18 sporočila eh, gospoda Koeja in sicer kar zadeva pomoč za tiste države, ki niso sposobne same obvladovati določenih razmer, kar pa zadeva sankcije. Mislim, da je pomembno razčistiti ta vidik za to, da odpravimo vse dvome v zvezi z dvojnimi merili. Vsekakor se želim pridružiti sporočilu poročevalca in sicer, da moramo imeti enako obravnavo za vse vse države. Druga točka, kar zadeva eh, funkcijo in sestavo ekip, ki ocenjujejo eh, izvajanje mehanizma šengenskega pravnega reda. Te, eh, od, te ekipe morajo imeti možnost, da polno delujejo, torej moramo imeti posebne ekipe, ki morajo imeti jasen mandat in moramo pojasniti, katere agencije so tiste, s katerimi bodo sodelovali, iz katerih agencij bodo prihajali strokovnjaki strokovnjaki, recimo Europol, Eurojust, in katera bo vloga tudi, ki bo zagotovljena OLAF-u. Ko govorimo o teh zunanjih eh, strokovnjakih, ne smemo izgubiti izpred oči našega eh, cilja in sicer moramo se izogniti trošenju denarja, eh, podvajanju, ne smemo tudi vplivati v pristojnosti drugih evropskih organov. Na tak način bomo še bolj odstranili morebitne dvome in sicer, ko bo prišlo do morebitnih spornih odločitev in ko bo šlo za uh, um, načelo vzajemnosti. Kar zadeva korupcijo in organizirani kriminal, vsi smo tu zato, da podpremo ukrepe proti tem pojavom, vsekakor pa soglašamo s tem, da gre za pojave, ki jih je te zelo težko izmeriti. Uh, in včasih je to tudi spostavljeno mnenju splošne, splošne publike, torej javn, javnosti. Težko je torej imeti zelo objektivne kazalce in ti kazalci morajo biti torej eh, konkretno in objektivno opredeljeni in se morajo uveljavljati, uveljavljati na enak način vse povsod v celotnem šengenskem prostoru. Katera so torej področja, na katerih bomo skušali določiti, katera je stopnja korupcije in tudi na kateri ravni, samo en primer, eh, kako je lahko zanimivo za sistem eh, ocenjevanja šengenskega pravnega reda, eh, kater je lahko interes pri vsem tem ocenjevati korupcijo recimo na ravni majhne občine. To je samo nekaj vprašanj, ki so se mi zastavila ob branju poročila gospoda Koeja in um, seveda Še enkrat želim povdariti, da je njegovo besedilo izredno dobrodošljem, pertinentno in se mu še enkrat zahvaljujem. Zahvaljujemo se eh, gospe eh, predstavnici iz Bolgarije, ki nas je opozorila na dejstvo, da eh, ni zagotovljeno tolmačenje v bolgarščino. To smo si zabeležili. Isto velja tudi za gospo Jotovo. Imate prav. Mm, to si bomo zabeležili in poskrbeli bomo za to, da ne pride do te, to vrstnih napak v prihodnje. Sedaj bo dobil besedo gospod Koeljo. Mislim, da je razprava pokazala, da se vsi v odboru Libe strinjamo, da je treba ukrepiti pravno podlago, ki bo okrepila popolno vključitev Evropskega parlamenta v postopko soodločanja. In uložiti bi morali vse napore za to, da bi se izognili dvojnim merilom. ne smemo si dovoliti Evrope dveh hitrosti, ko gre za meritev oziroma ko gre za izpolnjevanje tehničnih meril za vstop v šengenski prostor. Beseda pa je vaša, gospod Koelja. Hvala lepa, predsednik. Najprej naj se zahvalim vsem kolegom za njihove pripombe in za eh, tudi izraze, za izjave in za podporo, ki sem je bil deležen. Eh, to me spodbuja k temu, da uložim predloge spremembe eh, za to, da izboljšam moje besedile. Imamo en mesec na voljo za to, da delamo na tem in nadejam si, da bom eh, prejel veliko besedil v zvezi s predlogi sprememb, kajti vem, da imamo v poročilu nič koliko točk, ki jih je treba izboljšati. Res je, da moramo pojasniti nekatere vidike. Marija, prav imaš, eh, mnogo točk v morem, mojem poročilu je treba izpiliti. Prepričan sem v to. Gospod predsednik, mnogi predgovorniki so se osredotočili, so se osredotočili eh, na eh, vrh pred nedavnim med francoskim predsednikom in italijanskim predsednikom vlade. V zvezi s tem želim povedati, da Moram povedati, da ne menim, da je treba spreminjati šengenska pravila. Mislim, da težave, do katerih je prišlo med Italijo in Francijo, niso težave, ki izhajajo iz pravil, ampak gre za to, da te države nist, ti dve državi nista izvajali šengenskih pravil. Sicer spremembe šengenskih pravil mora potekati prek postopkov soodločanja in če bo prišlo do konkretnih predlogov, potem bomo to razpravo dejansko razvili. Ampak preden prejmemo konkretne predloge, mislim, da a, moramo, si moramo vzeti nekaj časa, podati produktivne komentarje, pripombe. In Ne smemo se naslanjati samo na politične izjave, eh, do katerih je prišlo usled eh, srečanja med eh, predstavniki vlad dveh držav Evropske unije. Očitno, eh, če ti dve državi imata določene skrbi v zvezi s šengenskim režimom, gre za zaskrbljenost, ki izhaja iz varnosti šengenskega prostora. In varnost eh, šengenskega režima temelji na eh, dveh instrumentih in sicer na sistemu SIS-2, ki sicer bi se moral že začeti izvajati leta 2007, zdaj smo že leta 2011 in sicer smo vstopili v bolj učinkovit sistem. Vemo, da Eh, sistem SIS-2 eh, ima določeno dodano vrednost v primerjavi s SIS-1 in torej potrebujemo SIS-2. In to je sistem, o katerem trenutno razpravljamo. In s tema dvema instrumentoma, s SIS-2 in z novim sistemom ocenjevanja eh, uporabe šengenskega pravnega reda, s tema dvema instrumentoma bomo lahko izboljšali varnost šengenskega prostora, ne pa z drugimi odločitvami. In torej ob koncu gospod predsednik, želim povedati še naslednje. Presenečen sem eh, nad odločitvijo eh, nekaterih eh, držav članic, ki so bile deležne podpore dodatnih držav članic, torej skupno 13 v zvezi z nekaterimi vidiki, ki zadevajo šengenski pravni red. Dejansko uh, teh 13 držav članic, eh, čeprav eh, Evropsko unijo sestavlja 27 držav članic, teh 13 držav ne želi upoštevati vloge Evropskega parlamenta. Jaz tega ne moram razumeti z vidika demokratičnih in političnih načel. In tudi ne razumem, zakaj, eh, glede na to, da veliko drugih držav članic želi spremeniti pravila, zakaj potem pa Eh, si želijo se poslužiti 70. Eh, člena, ki ne omogoča spremembe teh eh, pravil. Naprimer, soglašam z mnenjem Evropske komisije, da recimo 70. člen sicer omogoča tudi nenapovedane inšpekcije oziroma nekatere druge instrumente, tudi brez eh, ustreznih sankcij. In torej mislim, da pri tem ni nikakršne doslednosti med ambicijo držav članic, da izoblikujo bolj učinkovit in bolj rigorozen sistem, in pa odločitvijo, da se odločijo za pravno podlago, ki tega ne omogoča. In torej ne razumem tudi stališča Italije. Italija v svetu je izjavila, da je, da se počuti bliže 70. členu kot pa 77. členu, to da Ista država s predsednikom Sarkozijem pa zahteva nova pravila za Schengen. To ni dosledno. In tretjič, tretja pripomba, tretja in zadnja pripomba. Uh, gospod predsednik in uh, vi in kolegi veste, da v preteklosti vse zadeve, ki eh, so povezane s Schengenom, uh, so dejansko bile rešene že v prvi obravnavi. In sicer prišlo je torej do soočenja med institucijami, prišlo je do sporazuma in do predstavitve sporazuma v prvi obravnavi. Zato, da pridemo do te rešitve, potem potrebujemo pozitiven pristop strani vseh evropskih institucij. Pristop, do katerega prihaja zdaj strani sveta, ni eh, ustrezen pristop, ki ne ustvarja tistega ozračja, ki je potreben, da pridemo do tega. In torej zaradi teh 13 držav članic, ki ne soglašajo z določenim stališčem, potem bi svet želel oduzeti Evropskemu parlamentu določene pristojnosti. In potem to bo pomenilo, da za razliko od preteklosti bomo morali iti ne samo skozi prvo obravnavo, ampak skozi vse obravnave, e, ravno zaradi stališča določenih držav v okviru sveta. Če želimo imeti eh, zaupanje, potem moramo spoštovati institucije in svet mora razumeti tudi naše stališče. Hvala lepa. Hvala lepa, hvala lepa, gospod Koeljo. Vsi imamo občutek, da ste bili deležni široke podpore kot poročevalec v tem dosjeju. Tako da lahko sedaj pripeljete zadevo do konca parlamentarnega postopka, kar se tiče ocenjevalni mehanizem za preverjanje uporabe šengenskega pravnega reda. Za zaključek tega bi rad eh, povedal še, da je rok za predloge sprememb sreda 25. maj ob 12. torej opovdne. Glasovali pa bomo v odboru Libe junija, sredi junija, torej 15. in 16. junija. Se strinjate? Če se strinjate, potem bi nadaljevali sa točko 6 oziroma pet. Pravica do obveščenosti v kazenskem postopku. Z nami je poročevalka gospa Birgit Zipel. Spom ne vas opomnim, da je to predlog za direktivo in to je drugi korak v načrtu za a, procesne postopke, ki je bil sprejet leta 2009. To je vključeno tudi v štokolemskem programu prosim, da ste tiho. Prosim vas za vašo pozornost. So we... Prosil bi za tišino, tako da bomo lahko nadaljevali z delom. Prvi korak tega roadmapa je bil uspešno končan. Ta drugi korak načrta je bil uspešno zaključen, s tem, da je bila sprejeta direktiva eh, o pravicah do eh, prevodov v kazenskih postopkih. Naša poročevalka, gospa Sipel, je predložila svoj osnutek poročila odboru Libe in sicer konec decembra leta 2010. Na podlagi izida orientacijskega glasovanja, ki smo ga imeli 17. marca tega leta. Torej, na tej podlagi so se začela pogajanja s svetom. Med trialogom, torej tekom trialoga, smo imeli že prvo razpravo o celotnem besedilu. Sedaj pa nam bo gospa Sipel podala svoj, svoje mnenje, potem bo dobilo bes, besedo predsedstvo sveta, potem pa boste dobili besedo tudi poslanke in poslance. Gospa Sipel, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi najprej izkoristila priložnost za to, da se zahvalim Evropski komisiji. Komisija je izdelala zelo angažiran predlog direktive. Zlasti pa bi se seveda rada zahvalila poročevalki, ki je svojimi predlogi spremembi, svojimi dopolnili, o katerih smo v odboru glasovali, prispevala k temu, da imamo v interesu državljank in državljanov sedaj zelo dober predlog, ki je usmerjen v prihodnost. Dosedanja pogajanja s svetom so potekala v zelo dobrem vzdušju, čeprav še vedno obstaja potreba po razpravi. Pripričana sem, da bodo tudi nadaljna pogajanja potekala v dobrem vzdušju. Dovolite pripombo vnaprej, preden preidem k pomembnim točkam v pogajanjih. Na začetku prvega trialoga smo opozorili na to, da Evropski parlament ni pripravljen dati na glasovanje nekaj, če ne bo besedilo vsebovalo korelacijskih tablic. Torej, korelacijske tablice so za nas izredno pomembne in te morajo biti sestavni del direktave neodvisno od drugih točk, ki so za nas iz vsebinskega vidika izrednega pomena. Ne bom se spustila v vse točke, o katerih smo do sedaj razpravljali, rada bi povdarila samo najpomembnejše. Kot pri vseh direktivah na področju kazenskega prava, imamo celo vrsto jezikovnih točk, ki jih je treba pojasniti, torej v kakšnem smislu uporabljamo določene pojme, naprimer. Obstajajo zelo različne predstave o tem, do kakšnega obsega bi morali vključiti tudi reference na druge instrumente, na konvencijo o človekovih pravicah in tako naprej. Torej, do kakšne mere so nujne te reference in do kakšne mere se jim lahko odpovemo na tehničnih eh, srečanjih, pa upam, da bomo v zvezi s tem prišli do skupnih rešitev. Imamo pojmovno težavo pri obsegu, pri instrumentih, zlasti pa pri vprašanju obsega pravic. Obvestilo o pravicah ne prenaša nikakršne harmonizacije. Cilj je, da Vsak, ki postane usumljen v kazenskem postopku, dobi predstavljene svoje pravice v pisni obliki. S svetom imamo dve, dve posem različni stališči. Evropski parlament se je v tem odboru odločil, da želimo dati možnost, da osebe dobijo kolikor se da veliko informacij, kolikor se da hitro. Države članice morajo dobiti možnost, da te informacije nudijo zelo hitro in sicer pisno. Sestavili smo tudi seznam pravic, ki naj bi bile navedene v obvestilu o pravicah. Ta seznam smo zelo razširili in očitno je to velik problem za svet. Mi v parlamentu tega ne razumemo, kajti te pravice so praviloma v državah članicah že tako in tako na razpolago. Številne teh pravic se še naprej. Uh, Eh, obravnavajo tudi v drugih določbah eh, načrta. Zato mislimo, da bi bilo primerno že na tej točki obvestiti obtoženca ali obsojenca o njegovih pravicah. In sicer neodvisno od tega, kar bomo sklenili v drugih postopkih načrta. V zvezi s tem obstajajo zelo različne nacionalne opredelitve. Nadaljna sporna točka je sledeča nekdo, ki je obsojen ali ob, osumljen ali obtožen, ali bi moral ta človek dobiti tudi obvestilo o tem, da je obtožen. Za nas pa je bistvenega pomena to, da mora človek vedeti, na podlagi katerega suma se človeka sprašuje oziroma zasliža. zasliša. In zato mislimo, da moramo to vprašanje še rešiti skupaj sa svetom. Tukaj je še vprašanje, kako hitro bomo sporočili obtožencu, do kakšnih sprememb je prišlo tekom postopka. Nadaljna sporna točka se nanaša na dostop do spisa oziroma na dostop do dokaznega gradiva povezanega s primerom. Tukaj gre za vprašanje, do kakšne mere lahko uvedemo izjeme pri določenih primerjih Tukaj gre torej za dokazno gradivo. In ali lahko določen del dokaznega gradiva eh, obtožencu pridržimo, torej mu ga ne damo na razpolago. Po našem mnenju mora obstajati podlaga za odločitev in izjeme bi morale biti kar se da osko omejene. Po našem mnenju so izjeme, ki jih je predlagal svet, preširoke in te gredo po našem mnenju predaleč. In gotovo bomo morali o tem še razpravljati. Nadaljna točka za razpravo je še vprašanje šolanja sodelavcev, zato da lahko vse to učinkovito izvajajo. Tukaj pa je še vprašanje nadaljne potrebe po obveščanju. Naprimer, če gre tukaj za osebe, ki so duševno prizadete ali pa ki so invalidi, torej Tukaj gre za druge oblike obvestila o pravicah. Zaključili smo drugo fazo trialoga. 11. maja in 13. maja bomo imeli ponovno srečanja in videli bomo, ali se bomo lahko pogovorili še o nadaljnih spornih točkah in prišli do kakršnih koli rezultatov. Hvala. Hvala lepa za vašo prezentacijo, gospa Zipel. Sedaj pa me zanima stališče komisije. Ali želi besedo predstavnik komisije? Yes, Mrs. Caroline Morgan. Gospa Caroline Morgan, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo kratka bom. Ampak naj se pridružim temu, kar je povedala gospa Zipel. V komisiji smo zelo zadovoljni sa konstruktivnim duhom, v katerem uh, sodelujejo vse tri strani v pogajanjih. Vzdušje je torej izredno konstruktivno in upamo, da nam bo uspelo doseči sporazum o besedilu po dveh naslednjih trialogih. Optimistični smo in, in menimo, da bomo dogovor lahko dosegli. Zelo se strinjamo z Evropskim parlamentom, pravzaprav se strinjamo o skoraj da vseh točkah, o katerih smo govorili do sedaj. Upamo, da bodo države članice lahko pokazale pripravljenost za kompromis. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa sa strani predsedstva. Ne, nihče ne želi besede. Dobro, potem pa uh, imajo besedo poslanke in poslanci. Kdo želi besedo? Gospod Antonesko. Gospa Antonesko. Se opravičujem, gospa Antonesko. Okay. Uh, uh, do... Hvala lepa.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 Potem eh, tudi razpravljamo v zvezi z osobino nekaterih členov. Obstajajo določena razhajanja s svetom. Svet ima raje bolj splošne opredelitve za to, da upoštevajo velike razlike v pravnih sistemih med različnimi državami članicami. In eh, tudi še vedno zaradi razlik med pravnimi sistemi, pravnimi ureditvami, prihaja do razprav glede tega, kdaj določena, določen sklep, eh, pravni sklep postane dejansko polnopraven v tej ali oni državi članici. Želim pritegniti pozornost na četrti člen, Sloveniji sicer črko, ki zadeva eh, dopis v zvezi z pravicami, mislim, da je treba vključiti tudi eh, informacije, o katerih se govori v četrtem členu in mislim, da te informacije je treba posredovati v pisni obliki. Kar pa zadeva korelacijsko tabelo, mislim, da je to ključnega pomena za Evropski parlament in gospa poročevalka je že zelo ustrajala na tem med med trialogom. Kar zadeva pravice do obveščenosti v zvezi z eh, razlogi, zaradi katerih eh, pride do oduzema svobode oziroma do pripora ali pridržanja in kar zadeva dostop eh, do dokaznih oziroma dokaznih gradiv oziroma do spisa, mislim, da o tem bomo govorili na naslednjem trialogu. Albrecht, gospod Albrecht, gospod Albrecht. Um. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se zahvalil poročevalki. Mislim, da smo storili dober korak naprej v trialogu. In upam, da bo šlo tako tudi naprej. Za nekatere točke pa bi dejal, da nam svet ne pride ravno nasproti in da bi se moral svet nekoliko bolj potruditi. Videli pa bomo, če bomo lahko še kaj rešili na naslednjih srečanjih. Tri točke se mi zdijo pomembne. Vrstni red in prilagoditev. To je pomembno. V okviru načrta je treba imeti možnost, da obvestilo o pravicah še enkrat prilagodimo. In sicer v zvezi s tem, katere pravice bomo potem harmonizirali v nadaljem poteku načrta. Mislim, da je pomembno, da si parlament za to še naprej prizadeva. Zato ne smemo ta hip izbrati okostenele formulacije. Mislim, da moramo tukaj pustiti odprto, da bomo lahko to eh, v prihodnje še prilagajanje. Potem je tu še ena točka, ki se mi zdi pomembna. To so izjeme, že gospa Zipel jih je omenila. Tukaj gre za izjeme za dostop do dokumentov. Na tej točki lahko že precej jasno povemo, da morajo biti izjeme za dostop zelo omejene. Kot je naprimer, mislim, da omejitev, da je nekaj v javnem interesu enostavno ni možna, kajti nasplošno to odpira vse možnosti za izjeme in to bi lahko vodilo k zlorabam. Mislim, da je to pre nejasna formulacija. Potem je tukaj še ena točka, ki se mi zdi pomembna. Tukaj gre za neupoštevanje Evropske konvencije o človekovih pravicah eh, in pa neomemba sodne prakse Evropskega sodišča. Sem proti, mislim, da je treba obe omembi vključiti. Mislim, da je treba nujno povedati, da se pravice, ki jih navajamo, morajo usmerjati po Evropskem eh, sodišču za človekove pravice in to je treba tudi zabeležiti. Hvala. Ja, dank, denke, die... Hvala lepa, gospa, gospod eh, predsednik. Mislim, da so ti prispevki pokazali, da se poročevalci strinjamo med seboj, da pa se strinjamo tudi s komisijo. To pomeni, da bomo imeli zelo močno pozicijo v nadaljnih pogajanjih s svetom. Predružujem se temu, kar je uvodoma povedala komisija. Upamo, da bo svet naredil korak naprej in da bomo lahko v naslednjih srečanjih dosegli dogovor. Hvala. That having been said, Sedaj pa bomo nadaljevali. Uh, Pričeli bomo z glasovanjem. Pred nami je elektronsko glasovanje oziroma kar nekaj glasovanj pod točko 6 in pa točko 7. Točka 6 se nanaša na občutljivo temo, gre za uporabo določb šengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji. Poročevalec, gospod Karlos Koeljo. Glasujemo o osnotku poročila, ki ga je predložil gospod Koeljo gre pa za uporabo določb šengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji. Osnotek poročila je bil predstavljen v odboru Libe 13. aprila. 14. april je bil rok za odajo predlogov sprememb. Danes pa je 2. maj in pričeli bomo z glasovanjem. Navedel vam bom predloge sprememb. Toda najprej dobi besedo gospod Kojeljo, ki nas bo uvedel v glasovanje. Hvala, gospod predsednik. Dovolite kratko pripombo. Hvala za predloge sprememb. Rad pa bi vam povedal, zakaj sem bil proti 2, 3 in 4. Predloga sprememb 3 in 4 želita odložiti uvedbo Schengena v Bolgariji in Romuniji in nasprotujeta mojemu poročilu, kajti v mojem poročilu ocenjujem, da so ocenjevalne ekipe sveta ocenile, da sta obe državi pripravljeni na pridružitev Schengenu in to zdaj. Kar pa se tiče drugega predloga spremembe, strinjam se z namenom, razumem pomen, ampak po mojem mnenju je to nekaj, kar bi morali vključiti v nov mehanizem ocenjevanja Schengena. Pred nekaj minutami smo o tem govorili. In mislim, da to ne bi smeli vključiti v to odložbo, ko, odločitev, ko gre za pristop k Schengenu Romunije in Bolgarije. Zato prosim kolege, da glasujejo proti predlogom sprememb 2, 3 in 4 in da podprajo moj predlog spremembe 1. Hvala. Okay. Hvala. Dobro, to smo slišali, sedaj pa prejdimo glasovanju. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Imela bi vprašanje glede 2. Ali je to ustni predlog spremembe ali ne? Samo da bomo pripričani, da glasujemo o isti stvari. Da, prav imate.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 To je ustni predlog spremembe. Glasujemo. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Preverjamo. Imamo občutek, da je zavrnjeno, ampak elektronsko preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 22 proti 13 za. Prehajamo k tretjemu predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Yes, of course. Sedaj pa elektronsko glasujemo o tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Trideset za, trije proti, nobenih vzdržanih, besedilo je sprejeto in čestitamo gospodu Koilju za poročilo. Moving to the report. Nadaljujemo s poročilom gospe Serakjani. Tukaj gre za sodelovanje Hrvaške pri delu Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. Glasujemo o osnutku poročila. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. In sedaj končno glasovanje elektronsko. Končno glasovanje. Glasujemo. Glasujemo, ponavljam. prosim, da glasujete o mnenju poročevalke gospi Sarakjani. Glasujemo. Konec glasovanja. 33 za, 2 proti, nobenih vzdržanih. Tudi to mnenje je sprejeto. Konec glasovanja. Prehajamo k dodatni točki, ki smo jo na začetku srečanja vključili na dnevni red. To bo razprava o izjavi generalnega direktorja servisija o naslednjem sporočilu Evropske komisije, ki se ukvarja s migracijskimi tokovi Severne Afrike, govora pa bo tudi o krepitvi Frontexa in šengenskega mehanizma prosim vas, da ste pozorni. Gospod generalni direktor je dejal, da se nam bo pridružil ob petih. Imamo torej še 15 minut. Sedaj uvajam kratek primor in nadaljevali bomo ob petih.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

thank you thank you first and foremost hvala najprej v svoji sredi poznovno pozdravljamo gospoda Stefana Manservisija on je generalni direktor odgovoren za notranje zadeve Na dnevni red seje odbora Libe smo vključili to točko, zato da nam bo gospod generalni direktor lahko podal izjavo o prihodnjem sporočilu komisije v zvezi z pritokom severnoafriških migrantov, krepitvijo Frontexa in šengenskim mehanizmom. Komisija je že dobila nalogo, da za prihajajoči svet pravosodne notranjih svetov 12. maja in Evropski svet 24. junija predstavi vseobsegajočo strategijo za boj proti pritoku severnoafriških migrantov povezani s tako imenovano arabsko pomladjo. prihajajo iz južnega sredozemlja oziroma severne Afrike. To je ozemlje, ki je zelo pomembno za Evropsko unijo. To je zahteval tudi predsednik Sarkozy ter premije Berlusconi. Več komentarjev smo lahko o tem prebrali v časopisju v preteklih dneh. Gospod Manservisi nam bo podal pregled stanja v komisiji tudi mnenje komisarke Malmstromove. To sporočilo bodo predložili svet v prihodnih dneh, potem pa bomo imeli tudi razpravo na to temo. Gospod Manservis, izvolite. Uh, Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo vesel sem, da sem danes lahko z vami, zato da vam predstavim oceno stanja kolegi bo sporočilo sprejel v sredo, zato se v podrobnosti, kot si lahko predstavljate, ne morem spuščati. Vseeno pa vam lahko predstavim pristop in osnovne gradnike. Najprej vam želim podati nekaj informacij, kakšno je stanje na terenu. Kaj to pomeni? Več kot 650 tisoč ljudi je zapustilo Libijo. Približno 250 tisoč jih je v Egiptu in Libiji, številni so bili že vrnjeni v državo izvora, drugi pa so še vedno ujeti v Libiji zaradi trenutnih razmer. v zvezi z ljudmi, ki so že prišli v Evropsko unijo. 32 tisoč jih je v Italiji. Približno 1500 pa jih je na Malti. Te številke se stalno spreminjajo, ampak recimo, da so to previdne pri številke. V Italiji večino migrantov predstavljajo Tunizici, ne vemo, ali so nekateri zaprosili za azil ali ne. Na Malti so skoraj vsi, torej 1500-1200, vsi torej prosijo za zaščito. Podrobnosti vam ne morem podati, kajti še vedno smo odvisni od informacij in podatkov, ki prihajajo iz države članice. Tam so tudi ljudje iz Somalije, Eritreje in Etiopije. Severnoafriškega roga in Sudana. Oni iščejo zaščito. Opozili ste, da zato, ker se razmere v Libiji slabšajo, še posebej na zahodu, ljudje še pogosteje pristajajo v Italiji, na Lampeduzi, ljudje, ki niso tunizici, ampak ljudje iz podsaharskega območja, ne samo iz afriškega roga, ampak naprimer tudi iz Čada. Še enkrat, ne vemo, ali so zaprosili za zaščito, ampak ti migranti imajo drugačno poreklo kot naprimer Tunizici, ki so dosedaj prišli v Italijo kot možen razvoj tekmi dogodkov smo predvideli preučevanje stanja, še posebej zaradi ekonomskih migrantov, ampak predvsem zato, ker ljudje vedno pogosteje bežijo iz Libije, iz vojne in zato bodo verjetno se prosili za neke vrste zaščito. Takšne so torej razmere ne samo v zvezi s številkami. Številke so seveda približne, ampak takšni so približni redi velikosti. Seveda bomo situacijo še naprej spremljali. Evropska unija je mobilizirala finančna sredstva za humanitarne potrebe, zato da pomagamo ljudem v Egiptu, Tuniziji in tudi Libiji, zato da vrnemo ljudi nazaj v državo izvora. 100 milijonov evrov smo zagotovili v humanitarni pomoči. To, sta, to vključuje tudi eko. Pomagamo pri ponovni naselitvi in relokaciji. Določena sredstva smo dali na voljo tudi dvema državama članicama, ki sta pod velikim pritiskom, to sta Italija in Malta. Sredstva smo črpali iz solidarnostnih skladov, zato da lahko upravljata s temi migranti, zato da jih lahko namestijo ali vrnejo v države izvora in seveda zato, da izboljšamo razmere pri preučevanju in ocenjevanju, ali so ti zahtevki upravičeni. Italija in Malta koristite ta sredstva in tudi mm, program Hermes je pomemben tukaj, zagotavlja orodja, naprimer ladje in letala. Evropski svet in svet nasploh sta poudarila pomen tega, da reformiramo pravno bazo Frontexa, zato da bo še bolj opremljen za to, da bo lahko izvajal več ukrepov, naprimer zagotavlja tehnično pomoč za Tunizice in da bo lahko bližje teritorijalnim vodam Tunizije, zato da bi tudi tunizijski obalni straži pomagali pri upravljanju z mejo. Še nekaj opravljamo, namreč iščemo dodatna finančna sredstva za Frontex, zato da bi lahko mobilizirali še več sredstev in da bi lahko prevzeli še več nalog v okviru razprav, ki potekajo. To so ukrepi, ki so bili sprejeti v okviru razprave s Tunizijo in Egiptom. Načrtujemo dialog na višji ravni, pripravlja se na ravni komisarjev in ministrov. Ta teden naj bi v Bruslju sprejeli ministersko delegacijo v Tuniziji oziroma iz Tunizije, ampak to je bilo preklicano zaradi razmer v Tuniziji, seveda pa bomo odprli dialog s Tuniziji in o tem bomo krili tako razvoj zadnjih dogodkov, naprimer ukrepanje tunizijske vlade, migracijski tokovi in tako naprej, in drugič, da bi Tuniziji pomagali pri grajanju institucij, in tretjič, da bi razvili tiste ukrepe, za katere menimo, da so nujno potrebni, da bi lahko bolje upravljali z mejami in tako bolje upravljali z migracijami. To bo dialog, ki bo pokrival teme, kot so upravljanje meja, ponovna integracija ljudi, ki so ponovno vrnjeni v državo. To pa mora potekati tako, da bo čim bolj koristno za vse. Z njimi smo razpravljali tudi o programu za regionalno zaščito. To so ljudje, ki iščejo mednarodno zaščito na ravni Tunizije in na regionalni ravni. Seveda pa bomo sprožili tudi dialog za varnost in mobilnost v tej regiji, kajti to je regija, kjer bi v prihodnosti lahko imeli partnerstvo. To smo že povedali v skupno sporočilo komisije in visoko predstavnice gospe Ashtonove. Zagotovili smo tudi več mobilnosti v tem partnerstvu. Kakor sem povedal, to je proces, ki se neprestano spreminja. Gospa Malmström je 11. aprila svetu poslala sporočilo, ki je to tudi vključevalo, sedaj pa pripravljamo konkretne ukrepe. To so razmere z kvantitativnega vidika in z vidika pogleda na teren. Druga komponenta, drugi sestavni del pa zadeva izredni svet maja. Tam se bo izvala priprava na Evropski svet v juniju. Razpravljali bodo o južnem sredozemlju in o migracijah v Evropi. Nasploh pripravljamo to sporočilo, v katerem skušamo vključiti vse in še dolgotrajno vizijo. Govoriti želimo o dolgoročni perspektivi, kako bomo upravljali z migracijami, kajti upravljanje z migracijami je ključnega pomena za Evropsko unijo po drugi strani pa mora to biti spremljivo tudi v kontekstu, kjer se spoštujejo vsa pravila, vsi zakone. Zato bomo govorili ne samo o nujnosti vključevanja, o nujnosti migracij, ampak bomo govorili tudi o drugih poglavjih. Naprimer, kako bi poskrbeli, da bodo meje varnejše in da jim bodo ljudje bolj zaupali. Kajti zunanje meje so pač zunanje meje, zato ne smemo gledati samo vse ob zadnjem hipu, ampak da pozornost posvetimo zunanjim mejam. Izboljšati moramo tudi kakovost upravljanja z zunanjimi mejami. Pripravili bi naprimer evropski standard kakovosti in evropski pristop, ki temelji na Frontexu, ne samo kot operacija reševanja, ampak tudi operacija predvidevanja, zato da bi imeli skupno kulturo, skupne standarde in tako okrepili upravljanje z mejami. Še naprej bomo izvajali in pripravljali pobude, zato da bodo meje varnejše, naprimer Eurosur ali sistem za vstop in izstop. Mislim, da bi morali okrepiti varnost na mejah, zato da bi bilo prehajanje meja za tiste, ki so do tega upravičeni, lažje. Upravljati moramo torej z mejami, ampak drug vidik je, kako bomo bolje upravljali z šengenskim območjem. Šengensko območje je, kako smo že slišali, je območje Schengena še vedno teži preveč intergovernmentalizma. To pomeni preveč medvladni pristop. Odločitve so sprejete preveč na hitro, zato smo sprejeli odločitev, da preoblikujemo šengenski informacijski sistem, vse skupaj bo temeljilo bolj na pristopu skupnosti. To bo vodila komisija, podpirajo pa ga bo Frontex in države članice. Vsi bomo pripravili predloge, zato da poiščemo pomanjkljivosti in morda nezmogljivosti v posameznih državah članicah, zato da bomo lahko podprli te reforme in izvajali ukrepe. Razmišljamo pa še o nečem, namreč o tem, da bi nadomestili trenutni mehanizem enostranskih prekinitev z skupnostnim pristopom, ki bi bil enak kot pri ocenjevanju. Namreč mehanizem skupnosti bo komisiji dal možnost, da v zadnjem primeru, v izrednih razmerah uvede nadzor na mejah za državo, ki ni sposobna zaščititi zunanjih meja ali ki tega ne želi storiti. Druga točka je torej izboljšanje upravljanja šengenskega območja, da bi spremenili to iz medvladnega pristopa na bolj skupnostni pristop, tako z vidika ocenjevanja, kot tudi z vidika prekinitve ali odpovedi, seveda v zelo nujnih primerih, izrednih primerih, odpovedi prostega prehoda meja. To je prva točka, ki zadeva upravljanje z mejami druga točka je poglavje o prostem gibanju v okviru šengenskega območja. Obstaja določena vprašanja v zvezi z boljšo integracijo zakonitih migrantov, zato da rešimo pomankanje na trgu dela. To bi lahko spremljalo celoten pristop. In proces, ki se začne že v državah izvora. Vse skupaj moramo bolje upravljati. Vprašanje boljšega upravljanja z vizumskim sistemom. Vizumski sistem trenutno predvideva ali pozitiven ali negativen seznam. Po liberalizaciji vizumskega režima v Balkanu smo slišali različna mnenja, tudi negativna mnenja, zato se ustvarjajo napetosti. Še enkrat, vzpostavljamo mehanizem za spremljanje in naše delo temelji na dejstvih in številkah. Po drugi strani pa menimo, da bi bilo dobro, če bi predlagali mehanizem, ki bi tudi v primeru liberalizacije visumskega režima in v primeru, v primeru naprimer, zlorab omogočal, da preko mehanizma skupnosti uvedemo odpoved ali prekinitev veljavnosti tega sporazuma. To bi veljalo za državo, ki ne sodeluje, naprimer, ali ima določene pomanjkljivosti pri tem, da ljudje zlorabljajo mm, to možnost za azil. Ali pa da vstopajo na trg dela, ne da bi izpolnili ustrezne pogoje. Tu bi še enkrat povezali svobodo z mehanizmom, ki lahko stopi na zavoro in ustavi vse skupaj, če se pojavijo nujni izredni primeri, ki bi omogočili, da ustrezno ukrepamo. Seveda pa bi veljali ustrezni nadzorni elementi. In tretja komponenta je, da omogočimo skupni evropski sistem za azile do leta 2012. Mislim, da moramo sedaj izkoristiti priložnost, ki jo bo imel Evropski svet junija, zato da pospešimo proces in pogajanja. Komisija bo predlagala določene pregledane predloge na začetku junija. Vsi poznamo, kakšna je razprava za Eurodac in Dublin. Mislim, da do junija želimo vsi predstaviti neko podobo elementov morebitnega dogovora, ki bi omogočil sprejetje celotnega svežnja. Zato v tem sporočilu jasno navajamo, da je sistem za azil jasen steber evropskega modela za upravljanje z migracijami. Mi moramo biti unija, ki poskrbi za ljudi, ki so potrebni mednarodne zaščite. Evropska unija mora biti prostor za zaščito človekovih pravic in za nudenje azila tistim, ki to potrebujejo. Seveda pa imamo tudi to vprašanje, namreč, da bi govorili o programih za ponovno naselitev in o pilotnih projektih na tem področju. Ne bom se spet spuščal v podrobnosti, sedaj govorimo o tem, da bi ponovno začeli s izvajanjem druge faze programov, ki vključuje Malto. Mal seveda pa delamo predvsem na tem, da bi deblokirali naš predlog o ponovni naselitvi. Govoril sem z že z odgovornimi ljudmi na tem področju, zato da bi zagotovili rešitev vsaj za področje ali obdobje, ki je potrebno in to pripravljamo v okviru trenutne finančne perspektive ponovna naselitev je mogoča v trenutnem okviru. Slišali smo tudi že veliko pripomp Evropskega parlamenta, to je naša osnova za naslednji predlog. Ampak korisno je tudi, če podamo sporočilo, da lahko deblokiramo zastoje in naredimo nekaj konkretnega že sedaj. In še zadnje poglavje v našem sporočilu je globalni pristop. Do jeseni bomo ponovno preučili globalni pristop, vprašanje partnerstva za mobilnost in varnost, ki dobi poseben vzdevek. Vse to moramo opredeliti kot splošno politiko Evropske unije. Vprašanje mobilnosti in migracij mora biti del vseh zunanjih ukrepov, dejanj Evropske unije. To ne sme biti nekaj ločenega, to je lahko naprimer najpomembnejša lasnost naših ukrepov na področju zunanjih zadev. Seveda pa moramo ustrezno uskladiti varnost in mobilnost. To je zadnje poglavje o tem globalnem pristopu, kjer bolj specifično predlagamo specifično izvajanje tega pristopa v južno-sredozemskem delu, naprimer z državami v Severni Afriki, zato da opredelimo parametre te ponudbe, da zagotovimo varnost in mobilnost na bolj verodostojen način moramo zagotoviti upravljanje zmeja, varnost dokumentov, sodelovanje na področju boja proti trgovanju z ljudmi, po drugi strani pa moramo tudi v celoti izkoristiti vse možnosti, ki jih omogoča trenutni šengenski kodeks za vizume, naprimer skupni center za prošnje, zmanjšali bi tudi ceno za zahtevke, seveda pa bi zmanjšali število izdaj vizumov za večkratni vstop. Sedaj smo se odločili, da posredujemo, ne glede na to, da je vse skupaj v pristojnosti držav članic, vsekakor pa lahko opredelimo področja, kjer je mogoče doseči napredek. Po drugi strani pa moramo vključiti seveda več mobilnosti za študente, raziskovalce, poslovneže in vse druge potnike, vključno z stabilizacijo in pospeševanjem vizumskega režima in morda tudi liberalizacijo vizumskega režima. Čeprav tega morda sedaj ne bi smel reči, ampak to je perspektiva, ko je potrebne več varnosti, več skupnih standardov, zato da pokažemo, da je pristop skupnosti zelo dober, še posebej za mlade, za šolarje. Mobilnost med Severno Afriko in Evropsko unijo je prav tako ključnega pomena. To je struktura tega dokumenta, ki ga bo kolegi sprejel v sredo. To bo osnova za razpravo v svetu 12. maja, na podlagi tega pa bomo sprejeli nadaljne korake na podlagi rezultatov junijskega sveta, kjer bodo o tem razpravljali. Hvala. Hvala lepa, <clears throat> gospod Manser Vizi, za vašo predstavitev in eh, dejansko o tem bodo razpravljali na svetu v naslednjih dneh. In zdaj pa imamo še nekaj časa na razpolago za morebitne pripombe, vprašanje, ampak ne veliko, ker eh, potem bomo morali obravnavati še um, točko za zaprtimi vrati in sicer ki zadeva tudi posredovanje in obdelavo podatkov iz evidence podatkov o potnikih. Zato bi vam eh, priporočil naj ne postavljate preveč vprašanj, um, ampak da zaprosimo morda samo za kakšno pojasnilo, zato da imamo dopolnjeno sliko, kar zadeva to sporočilo. Morda uh, predstavniki v imenu posameznih političnih skupin uh, morda vi, gospod Koejo. Gospod predsednik, nimam veliko vprašanj postaviti, ampak dovolite, da podam tri kratke pripombe. Najprej se vam zahvaljujemo za vse informacije, ki ste jih posredovali. Nisem posebno zadovoljen, ko slišim, da prihaja oblik do oblikovanja novih sistemov, kajti mislim, da moramo najprej doreči eh, obstoječe sisteme oziroma prihajajoče, kot ne naprimer SIS-2, preden začnemo razmišljati o novih sistemih, sicer delim z vami mnenje, eh, da je lokalno sodelovanje v Schengenu bistvenega pomena to, da bi eh, rado opozoril na nekatere vidike, z vezi s katerimi moramo biti previdni, kaj ti lahko prihaja do težav, ko obdelujemo osnovne podatke. Recimo imamo neko državo, ki eh, sodeluje z ramo ob rami, z predstavljanjem, predstavniki neke tretje države recimo in eh, želimo imeti dostop, če jim omogočimo dostop do evropskih podatkovnih baz, eh, potem eh, kako naj ravnamo recimo, ker lahko pride tudi do prehajanja podatkov, naših zaupnih podatkov v tretje države. Naj se naveže na to, kar ste povedali v zvezi z tem, kar imenujem posebno varnostno varovalko. Torej, Schengen skupaj z evrom je eden od simbolov Evropske unije in ko mi a, dejansko uh, ošibimo uh, naše simbole, se celotna Evropska uh, unija ošibi tudi v luči trenutne finančne krize. Šengna ne smemo ošibiti, ne smemo dajati političnih izjav, ki šibijo šengensko območje. Prepričan sem, da moramo biti previdni. In sicer, da te recimo varovalka, recimo, ko država članica ponovno vzpostavi nadzor na mejah, raje kot to bi morali predvideti sistem, ki naj velja na ravni celotne unije, ampak to mora biti predmet razprave v okviru, um, torej skupne razprave v okviru spremembe šengenskega sistema. Hvala lepa. Hvala lepa imamo nekatere politične skupine in posamezne eh, poslance, ki želijo podati svoje pripombe. Hvala lepa, predsednik. Dejansko je skoraj nad, nad eh, naravno govoriti o celotni politiki priseljevanja in izseljevanja, torej migracijski politiki v kratkem času, ampak eh, tukaj gre za veliko razpravo in eh, dejansko razhajanja, ki zadevajo šengenski sistem. Tukaj gre za izredno stanje, za obvladovanje nekih izre, izjemnih razmer. Tukaj ne govorimo o migracijski politiki za Evropsko unijo v trenutku, eh, dejansko, ko je treba varčevati, ko se vsi zelo odločno odzivajo na določene tokove. To ni trenutek, ko bi se pogovarjali o migracijskih tokovih. Eh, zdaj pa govorimo o nekem paketu, ki nam bi bil pripravljen do leta 2012. Iz vrha med Italijo in Francijo pa eh, prihaja želja pri tem, da bi vzpostavili sistem, ki bi eh, bil pripravljen eh, v naslednjih nekaj mesecih in ki postavlja pod pritiskom različne nacionalne sisteme. Te, eh, ta vprašanja so tako globoka in torej se sprašujem, smo v surrealni, nadrealni situaciji. Se pravi, moramo v tej situaciji izbrati določene točke, s katerimi se lahko soočamo, ki smo jih lahko kose v trenutnih razmerah. Gospod Malstrom smo zaprosili, kaj mi, smo vprašali, kaj misli o direktivi o začasni zaščiti in ker nimamo še azilnega sistema, ki bi eh, dejansko že deloval ampak svet je odložil in odložil to uh, odločitev in uh, to seveda ima posledice za državljane v sredozemlju. Vprašanje, ki se postavlja, kaj boste povedali v zvezi s tem v svojem sporočilu? Ali boste rekli, da enostavno nimamo večine v svetu oziroma da komisija uh, želi še enkrat eh, bistveno spremeniti sistem. To so stvari, o katerih eh, se lahko pogovarjamo, medtem ko če govorimo o celotni sliki, je to pretežko. In še neko vprašanje v zvezi s Schengenom jamstva, ki se zahtevajo tudi v tem domu, ki torej to ni zahteva, ki prihaja samo z ene strani, z ene stranke, to je prošnja, da bi imeli ustrezne sisteme za to, da lahko ustrezno nadzorujemo meje v posebnih razmerah. Mora priti tudi do nadzora med enakimi. Moramo to, to preverjanje spremeniti v formalni mehanizem, zato da se izognemo ponovnemu a, uvajanju nadzora na notranjih mejah. To so varovalke, ki jih potrebujemo. In samo še eno stvar, oprostite, ne preuzimam besede zelo pogosto, torej dovolite, da spregovorim še par minut. Kar zadeva prosilce za azil, Kaj se bo dogodilo z, s temi prosilci v tej situaciji? Imamo zelo tesno večino. Verjetno se bomo znašli v slabih razmerah v prihodnih mesecih. Komisija trdi, da vsekakor bomo vse skupaj uredili z novimi ukrepi, ampak kaj bomo storili recimo v primeru sveta? To je morda naivno vprašanje, ampak imamo občutek, da bo prišlo do blokade, bodi se kar zadeva azilni paket, eh, kajti smo v trenutku vrčevanja in bojazni. Seveda ne morete odgovoriti na, na vsa ta vprašanja danes, ampak eh, komisija v svojem sporočilu se mora držati stvarnosti in ugotoviti, katera so področja, kjer lahko res napredujemo. Jaz mislim, da v zvezi z migracijskim paketom eh, moramo napredovati bodi si tu v parlamentu kot v komisiji. Hvala lepa, gospod Morales. Zdaj pa gospod Mulder, izvolite v imenu skupine Alde. Prosim, bodite pozorni na čas, ki ga imate na voljo. Čisto kratek bom predsednik. Hvala lepa. Prebral sem odgovor gospoda Baroza na pismo eh, predsednikov vladin držav eh, Francije in Italije in sem bil res eh, začuden. Torej, prvo vprašanje, ki ga postavljam, je naslednje. Ali, ali je sploh mogoče ponovno uvajati nadzor na notranjih mejah, recimo na meji med Nizozemsko in Nemčijo? V tem primeru, če bi ponovno vedli nadzor na meji, bi prišlo do eh, neverjetnih eh, avtomobilskih eh, cestnih zastojev, torej prometnih zastojev. Torej, mislite, da je sploh mogoče razmišljati o ponovnem, uv, ponovni uvedbi nadzora na mejah, tako kot predlaga a, gospod Sarkozy v imenu zelenih? Izvolite. Tukaj pred mano imam besedilo sporočila o migracijskih tokovih na strani šest. Želim prebrati nekaj v zvezi z upravljanjem šengenskega območja. E, Torej, tukaj govorimo o možnosti ponovne uve, začasne uvedbe nadzora na notranjih mejah na samo določenih predeljih teh meja. Komisija razmišlja o možnosti um, uporabe tega ukrepa in bo podala predloge v zvezi s tem. Kaj pomeni za kratek čas, kaj pomeni usklajeno, kaj pomeni začasno in moje politično vprašanje je naslednje. Vi ste ste podali recimo predloge za eh, sezonske delavce. In, ampak ta predlog se sploh ne pomika v svetu. Svet noče sprejeti nikakršne odločitve v zvezi z migracijskimi tokovi, ki zadevajo eh, nizko usposobljene, nekvalificirane delavce. Zdaj pa govorimo o ponovnem nadzoru na notranjih mejah brez jasnih meril. Če boste to zapisali do naslednje srede, potem dajte pojasniti, kaj sploh pomenijo ti izrazi in katere je, je sploh vsebina tega predloga. Hvala lepa. No Ni drugih prijav k besedi, zato bom predal besedo gospe Intveld. Hvala lepa, čisto kratka bom. Samo a, nekaj ne povem za zapisnik in sicer a, presenečena sem nad dopisom Francije in Italije. A, In sicer ta dopis je bil naslovljen na predsednika eh, Baroza, na predsednika komisije, ne pa na pristojnega komisarja. To je politični znak, signal. Kar pa zadeva začasno ponovno uvedbo eh, nadzora na mejah, eh, naj povem, da v zvezi s tem, da sem uložila parlamentarno vprašanje, ugotovili smo, da je prišlo do določenega števila prošen v zvezi s tem. In, torej, zahteva, zahteve se množijo. Sprašujem še, če je to utemeljeno ali pa ne. Vem, da v nekem primeru je to bilo storjeno ob priložnosti obiska papeža na Malti. Prišlo je tudi do pomembnega vrha na portugalskem, nič izjemnega. In ali smo takrat zaprosili za to, da eh, bi nam komisija razložila, zakaj je prišlo do pomena na mejah. Komisija pa je povedala, ne, tega ne moramo razložiti tudi kar zadeva notranjo varnost. In torej ne vem, eh, če sploh razni mehanizmi skupnega nadzora sploh delujejo ali pa ne. In mislim, da začasna ponovna uvedba nadzora na mejah ni utemeljena v takih primerjih. Hvala lepa. Hvala. Gospa Keller, želite tudi vi eh, spregovoriti? Izvolite. Tudi jaz delim skepso, ki je bila izražena pred mano in eh, postavlja se mi ničkoliko vprašanj. Torej, eh, Obstaja mehanizem, s katerim razpolaga komisija, torej ki ni medvladni mehanizem, zato da komisija lahko predlaga začasno ukinitev šengenskega režima, kateri so primeri, v katerih lahko pride, pride do tega, kako opredelimo izjemno stanje in kdo odloča o tem, ali je nastopilo tako izredno stanje ali pa ne. Recimo, da neka država noče nadzorovati zunanjih meja, ali jo bomo prisilili, ali bomo imeli nadzor samo na eni strani meje, ne pa na drugi strani. Uh, ali bo to torej omejeno na ozemlju ali pa želite biti tudi sposobni eh, ukiniti režim na celotnem ozemlju in samo na določenih predeljih, to mi ni povsem jasno in ali to pomeni tudi, da mehanizem, ki ga imamo sedaj, torej, torej da države članice rečejo, imamo eh, papeža na obisku in tako dalje, torej trenutno ponovno uvedemo. Eh, nadzor, ali je to, eh, ali bo se bo to ohranilo ali pa ne in kaj pa se bo dogodilo v tem primeru z liberalizacijo vizumskega sistema. Kaj pa, če bo prišlo do prevečjega priliva ob liberalizaciji vizumskega sistema? Hvala lepa. Zdaj pa, gospa Sipe, želite tudi vi spregovoriti? Hvala. Sprašujem se, zakaj sedaj govorimo o obnovi šengenskega pravnega reda. Čudim se, Glede časovnice. Doživljamo gledališko predstavo Sarkozija in Berlusconija. Ta dva se delata tako, kot da Evropa ne bi bila sposobna nadzirati svojih meja. In umetno ustvarjata situacijo, ki jih ne želi. In sicer z namenom, da Sedaj razpravljamo o tem, ali bi v Šengonu znova uvedli notranje meje s pričo dejstva, da prihajajo begunci iz južnega sredozemlja. Ali to pomeni, da jih lahko vrnemo kar nazaj? Zakaj jih pošiljamo v Francijo? Tam je pravzaprav ta položaj nastal. To ni problem šengenskega prostora, to je problem dveh premijejev, ki nista sposobna stvarno obravnavati problema, ampak da poskušata se osredotočiti na druge stvari in morda želite več denarja od Evropske unije in tako naprej. Sedaj razpravljamo o tem, ali znova želimo uvesti kontrole. Seveda pa mi ne želimo zapreti za visoko kvalificirane in za študente, želimo pa zapreti meje za nekvalificirane in revne. To, da delo v Evropi potrebujemo. Črno delo poznamo v vseh državah Evropske unije. In na črno ne delajo prof, univerzitetni profesori, to so revni, slabo kvalificirani, ki tukaj najdajo delo, zato ker jih nekdo želi zaposliti, ampak to ni problem Schengena, to je socialni problem in to je problem vprašanja, kako bomo oblikovali naše trge dela da sedaj v povezavi s tem, kar sta storila Sarkozy in Berlusconi, ki sta uprizorila gledališko predstavo, sedaj pa znova razpravljamo o šengenskem sistemu. To se mi zdi, ta povezava teh dveh dejstev se mi zdi popolnoma napančen signal za prebivalce Severne Afrike in za naše prebivalce. Kaj ti, če se bomo sedaj s tem ukvarjali, nas to ne bo privedlo do rešitev. Hvala. Now, mister, Hvala lepa. Zdaj <clears throat> pa gospod Manservisi, prisluhnili ste vprašanjem, pripombam eh, članov in člano, članic odbora Libe. Eh, zdaj pa eh, se lahko odzovete na te pripombe. Hvala lepa. Hvala lepa tudi za zanimive. Eh, zanimiva razmišljanja, ki so bila podana in tudi za kritike, ki so bile izražene. Za svet aprila smo bili naprošeni, da pripravimo sporočilo za kratki rok, maja pa za dolgi rok. Torej sporočilo, ki, smo, ki ga bomo um, v kratkem predstavili, zadeva torej samo uh, neko obdobje, na to pa bomo predstavili daljši rok, daljši pregled, vključno tudi z nekaterimi pomankljivosti, se pravi, da ne bo šlo za enostavno prepisovanje. Seveda, tukaj imamo že nekatere spremembe, ampak o tem ne morem govoriti, dokler ne bo sprijet. Torej, želim še enkrat povedati, tega ne boste našli v podrobnostih, kajti to je sporočilo o politikah, eh, zato da se lotimo vprašanja, vprašanja tudi torej, uh, točk, kjer prihaja do migracij v evropski stvarnosti, kako obvladujemo meje, kako s kako se predstavimo do naših partnerjev. Torej, ne boste našli podrobnosti, ne moram spregovoriti torej, o podrobnostih mehanizmov, kajti eh, do tega bo prišlo naknadno. Najprej bomo morali prisluhniti svetu, ki bo moral odločiti o tem, ali je ta eh, smer spremljiva ali pa ne. Se pravi, da eh, povem pač gre za dolgoročno sporočilo o dolgoročnih eh, splošnih politikah, In eh, ta Evropski svet junija bo razpravljal tudi o tem, morda bo razpravljal tudi o specifičnih zadevah. Upam, recimo, da bo Evropski svet lahko eh, zastavil določene smernice, recimo, kako naj eh, pridemo do sporazuma, kar zadeva azilni sistem, ampak tudi politične smernice, v katere naj se pomikamo. Torej, to je cilj tega sporočila. Se pravi, v tem sporočilju ne boste našli nič več, samo splošni pristop in prvič neka, neko splošno vizijo, ki združuje vse različne elemente, torej ne razpršeno, ampak bolj celostno. Torej, kako naj se lotimo teh meja, ki so skupne za svobodo in za varnost, zato da se bodo vsi boljše počutili znotraj teh meja. Seveda, lahko so soglašamo, lahko nasprotujemo temu, eh, to je pošteno, ampak to je splošen okvir, kar zadeva konkretne točke. Začnimo pri gospodu Koeju. <clears throat> če želite recimo eh, povedati eh, pač nekaj v zvezi s sistemom vstopanja, ki je bil zgrajen seveda na dosežkih, ampak tudi na pomankljivosti. Zato naš predlog je plač ta, da nimamo zakonodajni predlog, ampak rajši nek, eh, neko politično eh, besedilo za, torej za, za izbor politične opcije. To, je, to, kar je bilo sklenjeno 2008, ni bilo dovolj. Moramo imeti skupno <clears throat> lastništvo, moramo imeti ustrezno ravnovesje med varnostjo in nezaupnostjo. Uh, zato nismo dali neke pre, eh, eh togega, pretogega predloga, ampak eh, raje nekaj eh, širšega. Drugič pa, kar zadeva lokalno šengensko sodelovanje, to zadeva eh, države članice. Tukaj ne gre za sodelovanje s tretjimi državami, tukaj gre za sodelovanje med državami članicami, tako kot je opisano v vizumskem kodeksu, zato da pač pride do ustreznega usklajevanja, kar zadeva izdajanje vizumov in zato, da pride do harmonizacije, zato, da se bolj sistematično uporabljajo večstranski vizumi. Zato, da se eh, eh zmanjša število eh, dokumentov in zato, da se vzpostavi več skupnih centrov za, eh, eh, za eh, ulaganje prošen za azil. Torej, vse to je stvar uh, trenutnega proučevanja. Ampak seveda to je stvar med državami članicami. Potem pa moram reči, da popolnoma, soglaš, popolnoma soglašam s tem, da je Schengen tudi nek simbol in jaz bi rekel celo eden od najmočnejših simbolov Seveda, <clears throat> komisija bo uh, razčistila določene vidike, to da nasplošno naj povem, kaj se predvide, kar predvidevamo, je način, ki naj nam omogoča, da skupaj sprejemamo odločitve, ne pa enostransko, enostransko tako kot je bilo poudarjeno. Se pravi, v tem trenutku država članica lahko sporoči komisiji oziroma drugi državi članici, da iz razlogov, ki zadevajo notranji, notranji javni red, lahko ponovno uvede nadzor na svojih mejah mejah. Naj pojasnim, da taki sklepi, take odločitve sploh niso izpostavljeni razsodbi um, Evropskega sodišča, se pravi, da smo na ravni medvladnega odločanja. Mi zdaj skušamo ta sistem spremeniti v sistem, kjer bomo kolektivno odločali o tem, ali prihaja dejansko do takih razmer, zato da utemeljimo začasno oziroma bolj dolgoročno ukinitev uh, Um, te, eh, torej prostega pretoka in torej ponovno uvedbo nadzora na mejah. Isto velja kar za eh, sistem ocenjevanja. Torej imamo tudi odbor strokovnjakov, kjer sodeluje eh, komisija, ampak prihaja tudi do razprav, zato da bi pač razširili te ekipe. In mi bi želeli dodati k temu predlogu nek novi člen, zato za da zadostimo novim potrebam, zato da pride do komunitarizacije novega sistema ocenjevanja in pa tudi možnost eh, kolektivnega odločanja o ponovni uvedbi nadzora na notranjih mejah. Sveda parlament izpostavlja svojo zaskrbljenost, ki je povezana z temi vprašanji in mi smo tudi naklonjeni, naklonjeni temu, da bi se umaknili iz unilateralizma, temu je tudi naklonjeno Evropsko sodišče. In mm, seveda, torej to je naš pristop. Kar pa zadeva azilni svežen, vsekakor imamo določen rok leto 2012, to je dogovorjeno v stokolskem eh, sporazumu in pri tem sodelujete svet in parlament. Imamo pa sicer tudi neko priložnost. Evropski svet se bo sestal junija in bi lahko, morda lahko spremenil iz razpršenega pristopa v nekaj bolj celostnega in torej ustvaril nek svežen, kjer ne se upoštevajo različne potrebe z različnimi varovalkami na uravnotežen način, zato da bi res lahko ustvarili nekaj, kar bi bilo bolj evropsko, bolj usklajeno, bolj učinkovito, zato da bi ustvarili tak sistem do leta 2012. Sicer obstajajo tudi druge točke, v zvezi s katerimi, po našem mnenju, bi lahko več postorili in eh, boljše, eh, dejansko našli boljše rešitve, ampak eh, morda to bi bilo preveč. Dajmo poskusiti si ogledati celotno podobo na celosten način. Skušamo torej proučiti tiste možnosti, ki bi lahko našli neko rešitev na, ev, na ravni Evropskega sveta, seveda ob udeležbi sveta in parlamenta. Se pravi, v tem trenutku pred Evropskim svetom je pravi trenutek, ko parlament lahko izrazi svojo zaskrbljenost, da poda določene elemente, zato da usmeri ta proces v eh, tisto smer, ki ob konec koncev mora biti usklajena med obema stranjema. Se pravi, to ni enostavno, ampak prav gotovo na ravni Evropskega sveta ali bomo že izkoristili to možnost usmerjanja, drugače pa ob tisti priložnosti bi bilo težko si zamisliti, da bo Evropski eh, svet recimo podprl eh, ta, to ali ono rešitev za eh, Eurodak ali za karkoli drugega. To je politični pristop. To je priložnost, da napredujemo, da pridemo do tega skupnega cilja. Kar pa zadeva uh, Um, nadzor na mejah, ali je ta nadzor možen, fizično možen v Evropi. Rekl bi, da je to uh, nekoliko uh, neobičajno, ampak se lahko dogodi. Recimo, to se je dogodilo recimo v Franciji na, mejo, na meji med Francijo in Italijo, potem, ko so sporočili komisiji, da je to bilo storjeno zaradi zajamčenja javnega reda, ker so se pač bali velikega pritoka. To je povzročilo tudi nekaj prometnih zastojev na mejah. Recimo, ne vem, kaj bi se lahko dogodilo na meji med Nizozemsko in Nemčijo v takem primeru. Seveda, to je rešitev prav v, v zasilni izhod. Torej. Ampak, seveda, to je bilo storjeno recimo v zvezi z množičnimi dogodki, z športnimi dogodki, torej v primerih, ko se lahko eh, država sklicuje na eh, pač, eh, zajamčenje zagotovitev javnega reda in seveda komisija lahko um, nadzoruje, eh, ali je um, država seznanila komisijo s tem ali pa ne, ne more pa uh, razpravljati o vsebini odločitve. Seveda to je eh, rešitev eh, v skrajnem primeru, torej je eh, res zasilni izhod v izjemnih primerjih. Tukaj ne gre za to, da bi prišlo do ukinitve notranjega trga, ki je bil ustvarjen za to, da lahko pride do prostega pretoka. Trenutek, kateri je ta trenutek, kdaj je pač pametno se odločiti za to ali pa podati druge predloge, ne vem. Eh, ne morem odgovoriti na to. Seveda, mi smo tu zato, da upoštevamo obe komponenti, da priznamo, da Evropska unija potrebuje migrante, da te brignantne je treba obravnavati enakopravno, da seveda hkrati moramo zagotoviti varnost in moramo priznati, da ljudje zahtevajo več varnosti in moramo tem ljudem zagotoviti, da obstajajo določeni mehanizmi, ki ne smejo biti enostranski, ampak kolektivni. Seveda to ni enostavno, to, da to je politično sporočilo, ki ga želimo posredovati svetu in parlamentu, zato da ugotovimo, ali lahko ustvarimo tudi politično konsens okrog tega, kar nam bo omogočilo, da napredujemo tudi v zvezi z predlogi, ki so trenutno zastali. Torej mislim, da širša vizija je lahko koristna, ne pa škodljiva pri vsem tem. Potem pa bomo ugotovili, v kolikšni meri. Kar pa zadeva pismo, ki je bilo naslovljeno na predsednika Baroza, torej predsednik eh, Francije in eh, italijanski premije, seveda navadno pišeta in se naslavljata na predsednika komisije, ne pa na pristojnega komisarja, to je navadna praksa, se pravi, da ni nič presenetljivega, gre enostavno za stvar eh, simetrije, bi lahko rekli. Kar pa zadeva začasno zaščito, začasna zaščita je nekaj, eh, kar in mislim, da gospa eh, Malstrom je pač povedala, da če politična presoja je pač taka, da pogoji ne obstajajo za zagotovitev začasne zaščite, potem bodo odločite pač dosledne. Moramo najprej ugotoviti, če so pogoji izpolnjeni. Ko govorimo o pogoji, tunizijskih ilegalnih priseljencih in ko se nas sklicujemo na neko direktivo, ki eh, naj bi zagotovila zaščil, zaščito ljudem, ki ne smejo nazaj v svojo državo zaradi vojnih razmer in tako dalje, je težko to direktivo aplicirati in uporabiti za take ilegalne eh, priseljence. Tukaj ne gre za eh, enakovredno situacijo. Sicer na Malti so bili primeri nekoliko drugačni, kajti tam gre za manjše številke in tudi Malta je veliko manjša država. Torej je stvar, o kateri je potrebno še razpravljati. Torej doslej smo imeli občutek, da pogoji za začasno zaščito niso bili izpolnjeni, ampak stvari se spreminjajo in torej tudi gospa Malstrom ni popolnoma zaključila eh, razgovorov v zvezi s tem. Moram moramo ugotoviti, kolikšne bodo številke in če bodo izpolnjeni pogoji, ki lahko potem sprožijo te mehanizme. In lahko seveda potem tudi soglasno odločimo, da si bomo delili breme. Vsekakor mislim, da pa kar zadeva vse ostalo, kdo odloča o suspenziji Schengna, mislim, da uh, tukaj smo na splošno samo predstavili naše namere, nismo pa še opredelili vseh stvari v najmanjših podrobnostih. <clears throat> Seveda, do sprememb bo prišlo, ampak v dogovoru s svetom in s parlamentom. Hvala, da ste bili z nami, hvala lepa za to izmenjavo mnen. Zahvaljujem te vsem, ki ste postavili vprašanje in podali svoje komentarje. Upam, da bodo te skrbi, ki smo jih izrazili, nekako vplivali na razprave s svetom. Direktor za notranjo varnost pri Evropski komisiji, gospod Reinhard Pribe, je že z nami. Lepo ga pozdravljamo, naj se nam pridruži tukaj. In eh, začeli bomo z delom tega srečanja za zaprtimi vrati. Želim vam vse dobro, nasvidenje. See you next time, Stefano. Yes. Again.